Gospe in gospodje, nadaljevali bomo z današnjo sejo. Naslednja točka na dnevnem redu, kazalniki integracije priseljencev 2015, gre za poročilo, ki sta ga skupaj objavila OECD in pa eh, Evropska komisija čakamo na gospoda Gurijo, generalnega sekretarja OECD-ja, ki bo prišel nekoliko kasneje in bo predstavil to poročilo. Eh, no, še predtem pa bi pozdravil gospo Melindo Pajk iz Generalnega direktorata za notranje zadeve. Morda bi lahko začeli za vašo predstavitvijo. To skupno poročilo OECD-ja in Evropske komisije predstavlja široko sodelovanje vseh evropskih držav in držav članic OECD. Gre za um, 27 kazalnikov na petih področjih uh, za poslovanje, izobraževanje, socialna vključenost, uh, civilna angažiranost in pa socialna kohezija. Uh, predvsem za priseljence in pa njihove otroke. Poleg tega pa imamo še dve posebni poglav, poglavji. Uh, Eh, mladi ljudje eh, iz priseljenskih družin so pogosto kazalnik za uspeh ali neuspeh integracije eh, in pa ehm, tudi druga skupina državljani tretjih držav, ki so pravzaprav predmet integracijske politike Evropske unije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 tako pozdravljam eh, gospoda Gurijo, generalnega sekretarja OECD-a, ki bo predstavil poročilo OECD in Evropske komisije. Imate besedo. Hvala lepa, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Želim vam predstaviti ključne ugotovitve našega novega poročila Kazalniki za integracijo priseljencev 2015. Verjetno ste vsi dobili kopije tega poročila, če kopij nimate, pa so vam te seveda na voljo. Ta publikacija je prva široka mednarodna primerjava po vseh državah članicah OECD in EU. Gre za kazalnike socialne integracije priseljencev in pa njihovih otrok v državah gostiteljicah. Ta publikacija zajema največji skupek podatkov o integraciji priseljencev uh, Eh, gre za skupna prizadevanja generalnega direktorata no, za notranje zadeve Evropske komisije in eh, OECD-ja. Integracija priseljencev in njihovih otrok je pomembna politika za številne države članice OECD-ja in eh, EU-ja v tem času moč, močnega pritoka priseljencev bo seveda o, od tega odvisna tudi usoda priseljencev, ki so že pri nas. To poročilo predstavlja dejstva in pa dokaze v zvezi z integracijo priseljencev v Evropsko unijo eh, in eh, želi razjasniti nekatere mite eh, v zvezi s to kompleksno politično zadevo. Priseljenci predstavljajo pomemben delež našega prebivalstva, približno eden izmed petih v naših državah članicah je bodi si um, bil rojen v tojini ali pa ima uh, enega uh, starša za priseljenskim poreklom. Uh, od leta 2000 je število priseljencev zraslo za 30 odstotkov in verjetno bo zraslo tudi v naslednjih letih. No, vendar so pa rezultati priseljencev slabši kot tisti, ki imajo um, um, starše iz držav članic, tako na področju zaposlovanja, delovnega trga, izobraževanja in pa socialne vključenosti. Spremlja me kolega Stefano Skarpeta, ki je direktor direktorata za socialne zadeve eh, v OECD-ju, prisoten je, pristojen je za te publikacije in je pravzaprav avtor eh, tega poročila, je tudi usklajeval mm, posamezne generalne direktorate, ki so sodelovali pri pripravi poročila in tako naprej. Eh, določene izzive srečujemo v vsaki državi priseljenci imajo skoraj povsod slabše rezultate, kajti potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo novim državam. Tudi v državah, kot so Kanada, Avstralija in pa Nova Zelandija, ki veljajo za zelo uspešne pri integraciji priseljencev, eh, so rezultati na delovnem trgu za nove prišleke eh, slabši kot pa eh, za domače prebivalstvo. Um, to lahko podkrepimo tudi za številkami. Eh, Slabši izobraženi priseljenci eh, imajo tudi više stopnje brezposene za primerjavi z, eh, mm, z domačim prebivalstvem. Slabše usposobljeni priseljenci imajo uh, višjo stopno brezposobnosti ali pa, za, ali pa delajo na, slabše, na delovnih mestih slabše kakovosti. Eh, tisti, ki so bolje izobraženi, eh, tisti, ki, tudi tisti, ki so više izobraženi, imajo više, eh, više topne brezposlenosti, tisti, ki so v tujini pridobili svojo izobrazbo, pa so pogosto prekvalificirani za svoje delovno mesto, se pravi, imajo delovno mesto, za katero so preveč usposobljeni. v Evropski uniji je dvakrat večja verjetnost, da bodo priseljenci na delovnih mestih, za katere so preveč kvalificirani. To opažamo v vseh državah. Prav tako pa opažamo tudi velike razlike med posameznimi državami. Gre za vprašanje sprejema samih priseljencev, kaj to pomeni. Torej, oglejmo si stopnjo izobraževanja, dela, družina, Eh, ljudje, ki so razseljeni eh, zaradi vojn ali naravnih katastrof. Um, torej, največ. Um, novih prišlekov opazujemo v skandinavskih državah, te države potrebujejo podporo, pomoč, pomembne so tukaj integracijske politike. Prav tako ugotavljamo, da so tisti priseljenci, ki so že dalj časa eh, v državi gostiteljici, eh, imajo boljše rezultate. Um, napredek je. Največji, zlasti tam, kjer obstajajo tudi največji vrzeli med uh, Eh, priseljenci, ki so že nekaj časa v državah in pa novimi prišleki, torej eh, skandinavske države, Francija in tako naprej. Naj naštejem še nekatere uh, druge razlike, ki tukaj obstajajo, recimo gospodarske razmere v državi gostiteljici. Uh, tukaj bi lahko pomislili, da to zelo močno vpliva na priseljence in tako tudi je. To močneje vpliva na priseljence kot pa na domače prebivalstvo. Uh, številni mislijo, da so priseljenci takšni, da se. Uh, gibljajo po različnih državah, številni so v času krize izgubili delovno mesto, tisti, ki delovno mesto še imajo, pa pogosto delajo na prekarnih delovnih mestih in so pod večjo grožnjo revščine, tudi če so, tudi če so zaposleni. Torej, revni so, tudi če imajo službo to je povezano tudi z slabšimi življenskimi pogoji, nastanitvenimi pogoji, slabšimi prispevki in tako naprej. Pomankanje integracije na delovni trg in pa v družbo ima zelo negativen vpliv ne samo na priseljence same, ampak tudi na njihove otroke. Najbolj zaskrbljujoča ugotovitev iz naše publikacije je naslednja um, pris, pomankljivosti za priseljence se prenesejo tudi na tiste otroke, ki so rojeni v državah gostiteljicah, zlasti za slabše izobražene priseljence. To pomeni, da uh, nekako s tem podaljšujemo te socio ekonomske pomankljivosti, ki jih opažamo pri starših. To opazujemo predvsem v tistih državah članicah, kjer eh, so priseljenci v preteklosti imeli slabše, slabša usposabljanja in nekateri izmed teh značilnosti so prenesli tudi na naslednje generacije. Izobraž, izobraževalni sistemi lahko tukaj odigrajo odločilno vlogo pri prekinitvi tega prenosa uh, slabih pogojev iz staršev na otroke. Ampak izobraževalni sistemi pogosto niso upremljeni za to, da bi se soočili s takšnim izzivom. Uh, v starosti 15 mm, let eh, v državah, kot so Avstrija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija, Belgija, ehm, eh, so izobraževalni rezultati eh, otrok priseljencev zaostajajo za tistimi, ki imajo starše iz vrst domačega prebivalstva za eno leto. Gre za otroke, ki so se vse čas izobraževali v državi gostiteljici, niso ravno kar prišli iz eh, Afrike, iz Latinske Amerike. Eh, gre za otroke, ki živijo že celo življenje v državi gostiteljica, ampak vseeno na področju izobraževanja za eno leto zaostajajo za svojimi vrstniki. Osebe, ki so se priselile kot odrasle osebe so, eh, se vedno soočajo z eh, težavami zaradi dejstva, da so odrasle in so bile izobraža, izobražene v tretjih državah, ampak to ni nujno res za njihove otroke in zato je ta podatek toliko bolj zaskrbljujoč. Uh, Um, od izobraževalnih sistemov držav, gostiteljic in pa družbe kot take je odvisno, ali bodo uspeli zagotoviti enake pogoje za vse. Uh, če pri tem doživijo neuspeh, je to moralno nespremljivo, politično nevarno, uh, predstavlja socialno grožnjo, to predstavlja oviro za rast. Um, tveganje za socialno kohezijo in pomeni številne izgubljene gospodarske priložnosti. Otroci priseljencev v Evropi imajo samo polovico možnosti, da bodo med desetimi najboljšimi učenci v šoli v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki so lahko tudi prišli iz eh, družinah za slabšimi pogoji, ampak Eh, so otroci domačega prebivalstva. Torej govorimo o otrocih priseljencev v Evropi. Eh, oni si morajo zelo prizadevati za ta eh, nek prehod. Eden izmed petih otrok priseljencev ni nezaposlen in se ne izobražuje, se ne usposablja eh, v primerjavi z eh, domačim prebivalstvom. To velja za enega izmed sedmih. Eh, med mladimi, ki pridejo po 15. letu starosti, pa ta številka naraste skoraj na eden izmed treh. Zaradi te pomankljive integracije obstaja močan občutek diskriminacije med uh, Eh, domačim prebivalstvom, mladimi ljudmi, ki izhajajo in pa mladimi ljudmi, ki izhajajo iz priseljenskih družin. Eh, torej imajo ta močan občutek, da so diskriminirani v primerjavi z eh, domačimi mladimi. More than one in five of them feel discriminated against. Eden izmed petih um, otrok iz priseljenskih držav se čuti diskriminiranega. Otroci celo eh, čutijo to bolj kot njihovi starši. In to resnično kaže na velik neuspeh. Um, občutek diskriminacije je tudi uh, močnejši pri više izobraženih kot niže izobraženih. To se morda na prvi pogled zdi paradoks ampak eh, to izhaja pač iz frustracije, da ima nekdo enako visoko izobrazbo, pa mu ne uspe na enak način v istem okolju. To je zelo zaskrbljujoč rezultat, je poziv k ukrepanju za politike, za tiste, ki sprejemajo odločitve, torej eh, to je tudi poziv vam samim. Lahko bi rekli, da gre tukaj za nekakšen trenutek sputnik, this phenomenon. this together with the european union you know this is. prvič imamo uh, v roki vse te podatke gre za uh, zelo pomembno publikacijo vedno znova govorimo o priseljevanju o integraciji pa o tem sploh nič ne vemo sedaj pa vemo več in še več bomo vedeli uh, ko bomo izdajali naslednje tovrstne publikacije. Gospe in gospodje, vse prepogosto eh, izvorna država priseljencev in njihovih otrok močno vpliva na njihova življenja. Spomnim se, ko je predsednik Obama nedavno eh, rekel, vaša prihodnost ne more biti odvisna od vaše poštne kode. In eh, ravno za to gre. um, kljub napredku v številnih državah načaka še veliko dela priseljencem in njihovim otrokom moramo dati možnost, da uspejo v življenju. Izboljšati je treba njihovo integracijo, na ta način bomo zagotovili bolj napredno in vključujočo prihodnost za vse. In, eh, dragi prijatelji, izzivi pri tem niso nepresegljivi države članice OCD in pa EU so dosegle velik napredek pri integraciji priseljencev. Večina priseljencev in njihovih otrok je sedaj bolje integriranih v trg dela in v družbo, ampak to še ne pomeni, da so dobro integrirani. Še vedno nas čaka veliko dela, uspešna integracija. Pomeni, da je treba kar najbolje izkoristiti potencial priseljencev. Eh, in eh, to mora potem biti v korist tako njim, kakor tudi družbam, v katere se želijo ti prisiljenci integrirati. Se pravi, nadaljevati moramo s temi prizadevanji. Videli bomo, kako lahko poskrbimo za to, da se bodo priseljenci vključili v družbe in ravno to je podnaslov Settle In, kako uh, se bodo lahko torej priseljenci bolje vključili v družbo. S tem vprašanjem smo se začeli ukvarjati leta 2012, ampak vsekakor se bomo morali s tem dolgo ukvarjati tudi v prihodnosti. Zahvaljujem se vam za to možnost, da sem vam lahko predstavil te podatke in eh, da sem lahko med vami povzročil tako uh, nekaj navdušanja, kakor tudi skrbi. Uh, upam, da vam bo to služilo podporo pri vašem delu in da se boste stalno osredotočili na to vprašanje pri vašem delu. Skratka, eh, lahko bi se tukaj bolje odrezali. Hvala lepa, gospod Gurija. Gospa Melinda Pajk dobi sedaj besedo v imenu Generalnega direktorata za notranje zadeve. Hvala lepa komisiji. Je veliko veselje, da lahko danes skupaj s OECD-em predstavljamo to poročilo. Predvsem sem počaščena, ker je z nami sam generalni direktor direktor OECD-ja, ki je predstavil to publikacijo odbora. Kakor vemo, je, priseljen, je vprašanje priseljencev na vrhu našega trenutnega dnevnega reda. Uh, dobili smo tudi novo agendo za priseljence. Vedno smo uh, poudarjali, da morajo dogovori o nastanitvi priseljencev biti del širšega dogovora, uh, s katerim je povezana tudi integracija priseljencev v družbo, tudi tistih, ki uh, potrebujejo politično zaščito. Uh, tisti, ki prihajajo k nam, ne želijo samo dobivati, ampak želijo prispevati uh, v kontinentu, ki jim je ponudil novo življenje. Uh, stran od strahu in preganjanja. Zato je tako pomembna integracija vseh priseljencev, ne glede na to, zakaj so prišli v Evropsko unijo. Integracija lahko prispeva k uspehu naših integracijskih politik, prav tako pa je to bistvenega pomena za socioekonomsko kohezijo našega kontinenta. E, odgovornost za to leži predvsem pri državah članicah, zrasti pri um, regionalnih in lokalnih uh, organih. Ti lahko poskrbijo za uspešne integracijske politike. No, Evropska unija pa prav gotovo lahko ponudi državam članicam uh, spodbude za to, da integrirajo priseljence, vključno z tudi finančno podporo. V prejšnjem obdobju financiranja smo imeli Evropski sklad za integracijo, v novem uh, finančnem obdobju pa imamo sklad za azil in priseljevanje. Pričakujem, da bomo uh, potrebovali 6 eh, milijard evrov za področje integracije in azila. Parlament eh, je tudi sam eh, poudaril pomen tega, zahtevali ste, da države članice vsaj 20 odstotkov svojih ehm, skladov za priseljence porabijo za zakonito priseljevanje in integracijo. No, ampak seveda naša vloga ni samo to, da damo na razpolago sredstva. V zadnjem desetletju smo si prizadevali za to, da lahko igramo močnejšo vlogo pri spodbujanju koordinacije in sodelovanja med državami članicami pri njihovih integracijskih ukrepih. Pred desetimi leti so države članice sprejele skupna načela za priseljevanje, pred petimi leti so v času španskega predsedstva se države članice dogovorile o kazalnikih za merjanje uspeha pri eh, integraciji priseljencev, eh, ti so znani pod imenom eh, kazalniki iz Zaragoze. Um, današnji, uh, današnje poročilo se opira na te kazalnike. Poročilo vsebuje številne, uh, številne koristne podatke. Uh, imamo tudi poglavje 14, ki obravnava podatke iz Evropske unije. Naš cilj je, da bi državam članicam omogočili oblikovanje boljših politik za učinkovito integracijo priseljencev. Uh, generalni direktorat je že omenil nekatere izmed teh ukrepov. Uh, Um, naj uh, eh, povdarim predvsem eh, podatke, ki veljajo za Evropsko unijo. Kakor vemo, so, je stopnja brezposelnosti večja kot med domačim prebivalstvom in uh, naš cilj je zagotoviti uh, 75-odstotno zaposlenost, če bomo uh, Eh, poskrbeli za boljše zaposlovanje priseljencev, bomo de facto dosegli cilje iz eh, obzora za leto 2020. 11 odstotkov priseljencev ima zelo nizko stopnjo eh, izobraževanja v starosti 22 in 34. To velja za štiri odstotke domačega prebivalstva. E, slišali smo že, da dobra izobrazba ne pomeni nujno, da boš, s tem, da boš za to nagrajen na trgu dela. V letu 2013 e, je samo 64 odstotkov imelo delovno mest, priseljencev imelo uh, delovno mesto v skladu z njihovo izobrazbo v primerjavi z 83 odstotki med domačim prebivalstvom. Razlika je obstajala med tistimi, ki so uh, pridobili diplomo znotraj Evropske unije in pa tistimi, ki so pridobili diplomo v tretjih državah. Eh, to seveda predstavlja veliko izgubo človeških virov, tako za posameznika, kakor tudi za evropsko gospodarstvo. Um, in to ima tudi socialne posledice. Leta 2013 je polovica uh, državljanov tretjih držav bilo pod grožnjo socialne izključenosti, dvakrat več kot pa uh, državljani naših držav članic. Poročilo um, analizira tudi stopnje zaznave diskriminacije med priseljenci. Uh, tukaj obstajajo različne uh, stopnje med posameznimi državami članicami. Te ugotovitve so pomembne, uh, ampak številne nam dajo tudi razloge za upanje. Integracijski izzivi se ne povečajo z deležem priseljencev med populacijo. Uh, tiste države, ki imajo visoko stopnjo priseljencev, so načeloma boljše pri integraciji le teh. Uh, Eh, zelo pomembno je, da imamo ta podatek. Integracija je tudi dogoročen proces. Eh, v poročilu so pomembne eh, te vrzeli med nedavnimi priseljenci in pa tistimi, ki živijo v Evropski uniji že deset let ali več. Eh, ti dosegajo veliko boljše rezultate. Za Evropski parlament pa je pomembno tudi to, da številni priseljenci postanejo aktivni državljani. Približno tretjina tistih, ki so bili rojeni zunaj držav Evropske unije, so dobili nacionalnost po uh, desetih letih in približno uh, eh, 70 odstotkov jih je volilo v nedavnih nacionalnih volitvah. To je več kot uh, je ponovadi splošna volilna udeležba. Ehm, v komisiji si želimo še naprej prizadevati za integracijo, želimo v te razprave vključiti tudi Evropski parlament, ampak vesela sem, da smo sedaj dobili široko bazo podatkov, na katerih lahko sedaj temelijo naše razprave. Hvala lepa za to publikacijo, zahvaljujem se OECD-ju za sodelovanje na področju priseljevanja in nezakonitega priseljevanja. Eh, mm, eh, skratka, tukaj je pomembno sodelovanje z OECD-em, za kar se jim eh, prisrčno zahvaljujem. Hvala lepa za, vaše, za vašo predstavitev. Na voljo imamo malo časa, imam tri imena na mojem seznamu. Prva je na vrsti Ana Gomeš. Hvala lepa za to poročilo. Eh, ti podatki so res eh, izjemni. Upam, da boste to publikacijo tresnili na glave članov eh, Evropskega sveta. Oni bi si resnično morali ogledati to publikacijo. Slišala sem, da so bile zadnje razprave v Evropskem svetu zgražanja uredne, eh, torej ko je šlo za razpravo o predlogih komisije za, priselje, za priseljevanje. Torej oni morajo dobro preštudirati to publikacijo. Um, torej, predočiti jim je treba, da je edini način za zaustavitev teh tragedij, ki se dogajajo v sredozemlju. Eh, edini način, kako zaustaviti te tihotapske tolpe, je to, da dejansko omogočimo zakonite kanale priseljevanja. Prav tako želim pa udariti, da so te obotavljive da so ti obotavljivi eh, odzivi naših vlad povezani tudi z splošnim vzdušjem v naših družbah. Kar naenkrat so vsi prestrašeni zaradi priseljencev, čeprav vaša publikacija jasno kaže na to, da potrebujemo priseljence iz različnih vzrokov, zaradi gospodarstva, eh, dejansko so priseljenci zelo pomembni za Evropsko unijo, za naš napredek. In tudi za um, samo varnost. To je zelo jasno v moji državi. Do leta 2008 je bilo to jasno. No, eh, po začetku krize na portugalskem leta 2008 pa se je število priseljencev eh, močno znižalo, eh, povečalo, močno pa se je povečalo število ljudi, ki so se izselili iz naše države zaradi teh um, neizprostnih vrčevalnih ukrepov, ki nam jih je usilila trojka. Upam, da boste pripravili tudi poročilo o vplivu varčevalnih politik na uh, emigracijo in beg možganov iz južnoevropskih držav. Ljudje, ki so se odselili, so v glavnem eh, visoko izobraženi mladi ljudje, ki jih tudi mi potrebujemo za naš razvoj. V primeru države, kot je Portugalska, eh, bi morali iti 50 let nazaj, zato da bi naleteli na enake stopnje odseljevanja, kot smo jih imeli v zadnjih letih. Več kot 100 tisoč Portugalcev se je v zadnjih letih izselilo. Eh, no, in pomembno je tudi to, kar ste povedali o tem dojemanju diskriminacije med otroki priseljencev. Eh, ena do pet odstotkov, to je zelo veliko ljudi. Eh, pa še nekaj naše države članice ne razumejo. z politikami, ki dejansko spodbujajo socialno izključenost, torej govorim o vrčevalnih ukrepih v južnoevropskih držav, pravzaprav uh, proizvajamo te tako imenovane tuje bojevnike. Prosim vas bom, da se omejite na dve minuti, kaj ti časa nam že zmanjkuje. Birgit Zipel je naslednja govornica. Izvolite. Hvala. Res se želim zahvaliti za vsa ta poročila in za vse te podatke. Večino tega, kar eh, smo slišali na sestanku, ni novo. Na razpravah pa pogosto primankuje podatkov in pa dejstev. Zelo žalostno je, da v naših državah članicah eh, še zmeraj vlada situacija, da Če so starši revni, boste revni tudi vi. Če so starši slabo kvalificirani, boste slabo izobraženi tudi vi. E, torej, nadaljuje se ta žalostna situacija in to je dejstvo v naših državah članicah. Žalostno je tudi, da države članice ne delajo na tem. Za otroke migrantov je situacija še slabša. Strinjam se, da to ni sprejemljivo Eh, tako z človeškega vidika, kot z vidika gospodarske situacije. In ko govorimo o otrokih priseljencev, ta situacija stalne diskriminacije na različnih področjih eh, vpliva tudi na eh, postopek radikalizacije. Otroci priseljencev se čutijo še bolj podvržene diskriminaciji kot starši, starši vedo, eh, da so tujci v državi, vedeli so, da se morajo začeti integrirati, ampak otroci so se pa rodili v tej državi, menili so, da so državljani te države, da je to njihova domovina, ampak potem vedno znova izkušajo, da temu ni tako. Zato imamo res močne razloge, da delamo na teh področjih. Hvaležna sem za vse te informacije, za vsa dejstva. In samo upam lahko, da bo to imelo učinke za priseljence. Moram pa tukaj tudi omeniti, da si moramo prizadevati tudi eh, za naše državljane, naše otroke. Ampak, ko gre za otroke priseljencev, je situacija še veliko slabša kot pri domačih državljanih. Hvala. Eh, gospa Bonafoa. Eh, Najlepša hvala najhitro. Tudi sama se vam zahvaljujem za to študijo, ki odraža naše predstavitve prejšnji teden. Takrat smo poslušali o dodatni gospodarski vrednosti nezakoni, oziroma nezakonitega priseljevanja. V eh, državah, o katerih smo govorili prejšnji teden, eh, se priseljenci vključujejo in to je dobro za vse. To je jasno podarila tudi vaša študija in to smo slišali prejšnji teden ponovno imamo pregled teh eh, različnih oblik priseljevanja. Bodi si nadzor nad mejami, eh, ker se pač osredotočamo na to, bodi si pristop, ker se osredotočamo na zagonito priseljevanje, na gospodarsko priseljevanje. Kot je dejala Birgit Zipel, je to poročilo zelo pomembno, izpostavlja namreč nek Eh, drug pristop, ki je ekonomsko gledano eh, praktičen, dober in je dober za vse državljane. Hvala. Mario Lauristin je naslednja, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se res zahvalila organizaciji OECD za ta prispevek in za to poročilo. Sama se od eh, leta 1997 ukvarjam s procesom integracije in vsi smo čakali na to vrstno publikacijo, ki nam bo zagotovila celovito sliko. Vendar pa tukaj vseeno nekaj pogrešam. Pregled integracijskih politik v različnih državah, po mojem mnenju, manjka. Kajti, če si ogledamo razlike med državami članicami, potem uh, vidimo, da obstaja veliko razlik v integracijskih politikah. OECD je naredila veliko primerjav, kar se tiče integracije in drugih področji. Ali bi bilo možno pogledati tudi ozadje integracije in kako to poteka v državah članicah? Pomembno je tudi razumeti, kakšna je prava slika, ki je večdimenzionalna. Tukaj imamo zelo lepe tabele v dveh dimenzijah, ampak eh, indeks človeškega razvoja je tudi pomemben. Ali bi lahko dobili pri vas eh, indeks integracije, indeks vključevanja? Sama sem iz Estonije in mi smo razvili nekakšen lasten eh, integracijski kazalnik. Znanje jezika je vključeno, naprimer, potem zaposlitev in podobne stvari. In če bi vi oblikovali tako tabelo, bi to pomagalo tudi nam in svetu. Na ta način bi se bolje borili proti stereotipom in bolje bi lahko uveljavili eh, svoje stališče v odnosu do sveta. Hvala. Gospa Kašetu Kjenge je naslednja. Eh, Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem govorcema za današnji prispevek. Zelo koristno je bilo slišati eh, te prispevke. Sama sem bila ministrica za integracijo v svoji državi in mislim, da bi bil ta dokument eh, takrat pri mojem delu zelo koristen. Dobro, da ste pripravili to vrstno študijo. Vesela sem tudi, da sem slišala vaše razlage danes. Ta študija eh, nam pred oči postavlja dejstvo, da moramo spremeniti svoj pristop. migracijski pojav je strukturen pojav in eh, nam moramo zagotoviti primerne praktične odzive. Zato je nujno, da oblikujemo skupno stališče glede politik za integracijo. Ta dokument, kot sem rekla, bi moral biti nek temelj neka osnova za nadaljne delo, tako da bomo lahko upoštevali vse dobre prakse raznih institucij in civilne družbe. Taka prizadevanja pa pogosto niso deležna zadostne pozornosti. Mislim, da bi morali eh, sorodne projekte združiti, jih povezati in ustvariti neko širšo schemo, v kateri bi vsak projekt eh, imel več učinka. Ta pobuda je po mojem mnenju tudi priložnost, da skupaj razmislimo o tem, kako bi dolgoročne integracijske politike lahko delovale. Tukaj delamo na podlagi preverjenih podatkov, to ste predstavili sami danes. Mislim, da bi zato potrebovali širši pristop, ki bi izhajal iz eh, eh, naših regij. Nacionalne politike obstajajo v vsaki državi članici mislim, da bi bilo dobro, če bi te nacionalne in lokalne politike eh, povezali med seboj. Kot so rekli drugi govorci, mislim, da morajo države članice v tem videti neko spodbudo, da bodo sledile integracijskim politikam, ki bodo omogočile, da bodo družbe bolj kohezivne. Hvala. Gospod Gorija, prosim, če odgovorite na zastavljena vprašanja. In Eh, pripombe. Hvala Belinda za sodelovanje in za tvoj prispevek. Vse to je bilo zelo zgledno. Mikrofon zagovornika, prosim. Uh, it's, it's just, uh, Ta uh, stvar napreduje, je geometrična, skupaj dobro sodelujemo in uh, smo tudi prišli do dobrih rezultatov, tako da res hvala. Ana Gomeš pravi, da bi morali s tem eh, člane sveta kresniti po glavi. Sam bom uporabil bolj eh, sofisticirano metodo, razdelil bom kopije eh, te študije. Tudi za osebje bomo zagotovili kopije in pa USB ključe, tako da ne bomo posekali preveč dreves za širjenje te študije. Bomo pa to razdelili tudi vsem voditeljem, vsem voditeljem držav G20, eh, vsem voditeljem EU eh, e in eh, OECD, vsem ministrom in vsem, ki oblikujejo politike generalnim direktorjem in drugim, torej tistim, ki predlagajo politike in jih predložijo potem odgovornim. Problem je, da morate malo bolje razumeti to, da smo vsi zelo pod vtisom vsega tega, kar se dogaja. Vsi smo presenečeni zaradi eh, obsega moči in eh, samih številk tega pojava. Tako da nisem presenečen, da se je srečanje na svetu končalo z bolj grenkim priokusom. Tukaj gre za več kot samo za vprašanje, ali imamo dobro migracijsko politiko ali ne. Gre za institucije, gre za pripravljenost in gre za to, da ko Libija propada, ko propada Sirija, ko na milijone ljudi prečka meje. Eh, tukaj ne gre za eh, priseljevanje zaradi dela. Eh, ljudje ne razmišljajo o tem, kako zagotoviti boljše šolanje ali univerze za otroke, ampak se ti ljudje preprosto življenje. To je drugačen fenomen. Rad bi rekel, do zadnjih dramatičnih tednov in mesecev so bili naši rezultati zelo pozitivni. Torej, v naših družbah je priseljevanje pozitivno, konstruktivno in prispeva k rasti in gospodarstvu. Silvija Malmström in Laslo Andor in jaz smo pred tremi leti Eh, že podali številke in ugotovitve, da je to z eh, fiskalnega eh, vidika pozitivno. Zdaj pa smo soočeni tudi z hudimi migracijskimi tokovi. To seveda lahko vpliva negativno na fiskalno področje, ampak moja ugotovitev je, da je še vedno končni rezultat pozitiven vpričo staranja je to tudi edini način, kako uh, zagotavljati rast in produktivnost. Na ta način lahko zagotovimo uh, gospodarsko prihodnost, sicer pa se bodo družbe in gospodarstvo začelo krčiti. Na ta način bi lahko ustvarili bolj živahno gospodarstvo in bolj živahne družbe. Torej, kako kakovostno je naše priseljevanje in kako kakovostna je integracija priseljencev? O tem govori naša študija. Gospod Niedermüller tukaj mi skuša dopovedati, naj bom hitrejši. No, ena petina, to je veliko. Ena tretjina eh, pa je še več. In Eh, to res pomeni, da so te številke veliki izziv. Eh, ni pa to povezano samo zaradi varčevalnih ukrepov. Resnično dvomim v to. To, kar se dogaja, je, da varčevanje eh, stvari naredi teže, kajti oduzelo je nekaj proračunskih sredstev, ampak mislim, da bi morali za to proračun bolje porazdeliti. Gospa Sipel dejstva, dejstva in še enkrat dejstva. To je pomembno. Eh, intuitivno smo razpravljali o tem z najboljšimi nameni, ampak dejstva res pomagajo. Dejstva tudi preprečijo, da bi prišlo do uh, ideoloških razprav ali do preveč skrajnih mnen. Ljudje zdaj vedo, da ti problemi obstajajo. Kako lahko eh, znanost eh, dokaže, da nekaj obstaja? Eh, to se ljudje sprašujejo, ampak mi smo zdaj tukaj podali številke in to na organiziran način in s tem želimo prispevati tudi k učinkovitejši in bolj organizirani razpravi. Ana Gomeš je rekla, države so odgovorne, ampak organi kot je tale pošiljajo sporočila, ti organi, te institucije rečejo, možno je, eh, lahko zagotovimo spodbudo, ljudem je treba dati politično zaščito. Gospa Bonfoy, če sem prav razumel primek, Dalon Bonfoy. Priseljevanje je dobro za vse. In vprašanje je ravnoteže med nadzorom in odprtostjo. Gre torej za vprašanje finančnih sredstev za nadzor, da priprečimo ljudem, da vstopijo v Evropsko unijo oziroma finančna sredstva za vključevanje priseljencev v družbo. Priseljenci bodo tako ali tako našli svoje pot. Sam sem mehičan, gospa, tako da poznam ta fenomen, poznam ta pojav priseljencev. Na stotine tisočev ljudi iz moje države je želelo emigrirati v ZDA in to so tudi naredili. V ZDA je več eh, hispaničnih prebivalcev, kot pa je temnopoltih. 36 milijonov je ljudi s takšnim izvorom, s hispaničnim izvorom. Eh, prihajajo iz eh, Mehike. Razumem vaše vprašanje. Težava je naslednja. Vidite gospoda Donalda Trumpa, ki govori o priseljencih in priseljevanju. Tam lahko čutite nek občutek eh, nasprotovanja, češ da nas napadajo, da bomo nekaj izgubili. Ne gre za to, ne gre za strah tega, da bi delili nekaj. Gre za to, da bi delili eh, isti delež te torte, ko je treba nekaj razdeliti med eh, veliko ljudi in bom sam dobil majhen košček, je to morda res, ampak tukaj ne gre za isto vprašanje. Vprašanje je, kako vključiti priseljence v družbo, tako da bo gospodarstvo močnejše, boljše. To je tisto pravo vprašanje, ki si ga zastavljamo. In zato je vprašanje kompetenc in znanja tako pomembno. Izboljševanje kompetenc, eh, učenje novih kompetenc, ne gre zgolj za izobraževanje, gre za usposabljanje, poklicno usposabljanje, eh, delovno usposabljanje, izobraževanje tekom celotnega življenja. Gre za sodelovanje eh, šolami in univerzami. Vsak uh, mora sodelovati z njimi, vsako podjetje gre tudi za sodelovanje med institucijami, sindikati, delavci in seveda tudi podjetji ter vladami. Pravijo, da nimam več časa. Gospa Lauristin. Integrirane politike oziroma politike za integracijo. Strinjam se z vami, multidimenzionalno, torej večdimenzionalni vidik eh, tega pojava, to je nujno potrebno in pa integracijski indeks mi ne delamo nekih uh, uvrstitev oziroma uh, list, seznamov. Gospa Kjenge, povsem se strinjam. Vprašanje uh, je seveda takšno, kot ste ga vi eh, predstavili. Države članice se morajo pogovarjati med seboj, ampak morajo se tudi odločiti. vsi se moramo skupaj usesti za mizo in omogočiti razpravo, kajti v končni fazi so voditelji tisti, ki začnejo proces. Zdaj smo šele na začetku tega postopka in eh, zato tudi imamo take razprave, včasih uh, smo zelo navdušeni, eh, včasih zelo strastno razpravljamo o tem, ampak resnično moramo z razpravo nadaljevati. Uh, Oprostite, eh, končati moram s to zanimivo razpravo, kajti veliko točk še imamo na dnevnem redu, časa pa malo. Zahvaljujem se obema gostoma, hvala, da sta prišla na naš odbor, hvala za poročilo in uh, vašo predstavitev in odgovore. Our next point. Naša naslednja točka na dnevnem redu je Evropski nadzornik za varstvo podatkov oziroma njegovo poročilo za leto 2014. Veseli me, da lahko nadzornika za varstvo podatkov pozdravim tukaj med nami. To je gospod Giovanni Butarelli. Predstavil pa nam bo poročilo IDPS za leto 2014. Uh, Eh, poročilo obravnava eh, tranzicijsko leto med staro in novo ekipo. Zahvaljujem se gospodu Botariliju za to, da je lahko prišel v naš odbor. Eh, hvala tudi za delo njegove ekipe. Najprej bom dal besedo vam, da predstavite poročilo, potem pa bomo imeli še razpravo. Izvolite. Uh, dear Chair, honorable uh, members of this committee, Spoštovani predsedujoči, dragi člani in članice odbora Libe, z današnjim dnem se tranzicija za našo institucijo končuje. Res me veseli, da sem z vami danes tukaj in da vam bom lahko predstavil poročilo IDPS za leto 2014. Od kontinuitete se zdaj eh, premikamo eh, k bolj proaktivnemu pristopu bolj proaktivnim zavezam z vami. Tudi veliko izzivov je pred nami, eh, ki so povezani predvsem z digitalno Evropo. Eh, mojega kolega Vojčeka Bivorovskega in mene ste prosili, naj bova akterja na globalni ravni, naj predlagava konkretna priporočila in praktične rešitve. Vojček Bjevorovski in jaz sami imava praktično znanje na evropski ravni. E, delava v uradu Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in vabiva vas, da e, e, si delimo to znanje, da prosite za e, to strokovno znanje, zato da bo Evropska unija lahko o varstvu podatkov govorila z enim glasom. Na ta način bomo lahko tudi gradili mostove s partnerji. E, na drugi strani. No, naprimer, govorili bomo o PNR in še o nekaj drugih bolj občutljivih dosjejih. Na stotine predlogov sprememb je bilo vloženih v zvezi eh, s PNR in vem, da eh, se gospod Kirkov poročevalec eh, sooča z velikim izzivom, da bi našel neko ustrezno rešitev. Odkar ste nas na zadnje povabili sem, da bi o tej temi razpravljali z vami januarja, so se pokazali novi dokazi, ki kažejo, kako potreben je demokratičen nadzor. Na ta način eh, bomo zagotovili ustrezno zbiranje podatkov v okviru PNR. Vi ste zakonodajalci in uh, vi imate tu pomembno vlogo. Moja naloga pa je, da vam zagotovim iskrene nasvete v zvezi s posledicami in učinki različnih uh, politik na pravice posameznikov. Eh, danes sem bil na tiskovni konferenci in sem rekel tisku, da bi varstvo podatkov v Evropi moralo biti uspešna zgodba. Leto 2014 bomo v prihodnosti obravnavali kot Eh, nek mejnik za eh, varstvo podatkov in za zasebnost. Od eh, pravne teorije se je to področje premaknilo v realnost in za našo ekipo je bilo leto 2014 prehodno leto, tudi negotovo leto in sicer zaradi podaljšanega mandata glede imenovanja. Izporočila, ki je že na voljo sekretarijatu, vašemu sekretarjatu, danes pa je tudi tukaj v dvorani v dveh jezikih. No, eh, glede na to poročilo so se standardi našega dela ohranili. Evropsko sodišče je leta 2014 spet podalo sodbo o omejitvah eh, pri eh, zbiranju podatkov in pri hrambi podatkov. No, naj spregovorim samo o primeru Google Spain. Uh, in o pravici do pozabe. Evropski parlament je podprl revidirano besedilo splošne uredbe za varstvo podatkov. In sam sem pomagal poročevalcem in poročevalcem v senci med tem procesom. No, če analiziramo to, kar smo naredili lansko leto, eh, lahko tudi vidimo, da eh, moramo še vedno razjasniti in pregledati pravila eh, glede pretoka podatkov med Evropo in eh, partnerji. In zato smo junija lani objavili eh, strateške smernice. V tem poročilu smo svet spodbudili naj se naučika iz preteklosti in naj izvaja tudi sodbe sodišča. Pripravljeni smo ustvariti tudi sektorske smernice, kako bi lahko varstvo podatkov bolje uvrstili v PNZ. Zdaj smo v stikih s komisijo, da bi nam pri tem pomagala. Pred štirimi meseci smo objavili strategijo za kontinuiteto in spremembe. To je dober načrt, trden načrt, ki izhaja iz osebnih izkušenj mene in Vojčeka Vjerkovskega. Uh, bila sva nacionalna nadzornika in sodelovala z številnimi partnerji na nacionalni ravni, na dvostranski način in eh, še na druge načine. Naše delo obsega predvsem to, da preverimo, kako organi Evropske unije obravnavajo eh, informacije o svojih zaposlenih, o pogodbenikih in tako naprej. In 2013 eh, oziroma 2014 smo izdali kar nekaj mnen, v katerih smo proučili eh, operacije obdelave podatkov. 120 pritožb smo tudi obravnavali, nekatere naslavljajo zelo težavna vprašanja. In tudi 8 inšpekcij oziroma obiskov na terenu je bilo izvedenih, vključno s parlamentom, svetom in komisijo. Eh, osredotočali smo se na eh, spodbujanje kulture varstva podatkov v evropskih institucijah. Eh, to je bila kampanja za to, da bi nudili tudi eh, eh, zavedanje in pa pomoč institucijam. Vzpostavili smo tudi laboratorij IT, ki bi pomagal oceniti učinek novih tehnoloških razvojev. Na ta način bi lahko pregledali tudi skladnost glede varstva podatkov na različnih spletnih straneh EU. Odigrali smo svetovalno vlogo in poleg 46 eh, formalnih in neformalnih komentarjev in mnen iz leta 2014 smo objavili tudi nekaj vplivnih eh, predhodnih dokumentov in sicer o povezavi med eh, varstvom podatkov, varstvom potrošnikov zakonodaje na tem področju v EU. prispevali smo k 29. Eh, členu, ko gre za vprašanje legitimnega interesa. Naprimer, to je ena od nujnih zahtev za eh, varstvo podatkov, za nadzor in podobno. Eh, podali smo tudi posebno pobudo IPEN. Tukaj gre za novo sodelovanje med nacionalnimi organi za varstvo podatkov. Eh, predstavniki industrije, civilne družbe, akademije eh, in eh, drugimi akteri. Gre za inženirske prakse, ki bodo vključevale tudi vprašanja inženirjev in jim omogočila, da bodo oni potem to upoštevali pri svojem delu. No, še nekaj kratkih trenutkov. Eh, pri varstvu podatkov obstajajo velika pričakovanja v zvezi s tem, kaj bo Evropa naredila v prihodnih mesecih. Včeraj smo prešteli 109 eh, držav eh, z zakoni zasebnosti. Mi smo v manjšini prvič, imamo pa priložnost, da prevzamemo vodilno vlogo pri politikah glede zasebnosti in varstva podatkov. Od Japonske do Brazilije, od. Uh, Indije do Afrike eh, se ukvarjajo s tem. In eh, sestav sem se z različnimi delegacijami, naprimer iz Maroka, Bermudov in drugih držav, da bi eh, razpravljali o tem. Čakajo na odločitve, ki jih bomo sprejeli tukaj v EU in bodo potem tudi ustrezno ukrepali. No, pred nami je reforma varstva podatkov. Po mojem mnenju je to prava pot. Želim pa zagotoviti, da bomo vsi razumeli učinke tega novega zakona oziroma te nove zakonodaje. E, nimamo prostora za napake. Tukaj gre za reformo za naslednjo generacijo državljanov. To so e, generacija novega tisočletja, e, zdaj so to najstniki, ki so bili rojeni v zadnjih 15 letih. Oni Eh, že od rojstva poznajo eh, touchscreene in internet in podobno. Sami bodo eh, programirali, ko bodo večji. Torej, ta reforma je potrebna za nje in potrebujemo reformo, ki bo posameznika in pa njegovo dostojanstvo postavila v uh, eh, centr naše pozornosti. Mi smo tukaj zato, da vam pomagamo, nudimo na svete uh, eh, v obliki eh, dokumenta, nekega mnenja. Tega boste lahko potem naložili na svoje tablice in pametne telefone. In to je lahko koristen nasvet, koristna upora za vse, ki se pogajajo, pa tudi za vse, ki jih ta reforma zanima. Uh, ne gre za neko konfrontacijsko besedilo, ampak tu prihaja iz središča strokovnjakov, veliko eh, členov imamo eh, in v vsakem členu posebej bomo analizirali uredbo varstvu podatkov. Svetovali bomo eh, tudi glede tega, kaj se v okviru teh omejitev zdi izvedljivo. Želeli bi tudi Eh, zavarovati eh, te varovalke in jamstva, ki obstajajo, eh, te se morajo ohraniti in postati v praksi še bolj izvedljive. Želimo si fleksibilnega sistema, ki bo usmerjen v prihodnost, ki bo koristen za MSP-je, želimo se izogniti birokratskim postopkom, še posebej, ko gre za nove ureditve sodelovanja med organi za varstvo podatkov to sodelovanje mora delovati, zagotoviti pa moramo tudi nek mehanizem za zbliževanje. Enotna oziroma preprosta zakonodaja je bolj učinkovita. Masovno zbiranje podatkov je pač dejstvo, to je rezultat uh, cenzuriranja uh, velikih podatkov. Uh, podatki se zbirajo na socialnih omrežjih, na internetu. In eh, to nam lahko na nek način koristi, lahko je koristno v zdravstvu, prometu eh, in na drugih področjih. Vendar pa to izvaja tudi pritisk na načelo varstva podatkov in zasebnosti. To pa je ključni del osnovne zakonodaje Evropske unije. Zato zdaj eh, proučujemo načine, kako to novo tehnologijo urediti tako, da ne bodo zapostavljene te pravice posameznikov. E, Pročujemo tudi etične možnosti in k temu pozivamo tudi vas. Kaj nove možnosti na področju tehnologije pomenijo za e, dostojanstvo posameznika? Torej, letno poročilo, ki smo ga danes objavili, bomo dopolnili še s pozicijskim dokumentom, z dokumentom o našem stališču, zato da bi na ta način izkoristili vse možnosti, vsem bi radi na transparenten način pomagali, da se odzovejo na izzive, s katerimi se soočajo. No, naj zaključim s tem, da se zahvalim eh, Petru Hastingsu, ki je bil moj predhodnik. Eh, Peter je 11 let eh, odlično vodil našo institucijo. Eh, ta institucija je bila na začetku nek eh, start-up. Eh, Eh, pa se je razvila v zelo pomembno institucijo. V šestih mesecih ima EU priložnost, da pokaže pristno globalno vodstvo eh, za to, da na pozitiven način vpliva na življenja običajnih državljanov. Eh, moja institucija z izkušnjami Petra Hastingsa in z mojim prispevkom vam ostaje na razpolago. Hvala za vašo pozornost. Želim pa vam eh, dati tudi simbolično kopijo našega letnega poročila in v imenu eh, osebja se vam iskreno zahvaljujem. Eh, Najlepša hvala, gospod Butareli, za vašo predstavitev. Gospod Butareli nas mora zapustiti čez približno 30 minut, nima veliko časa, tako da vas prosim, da so vaši komentarji kratki in jedrnati. Pet oseb imamo na seznamu, najprej gospod Boni. Najlepša hvala, hvala za predstavitev in hvala tudi za to letno poročilo. Mislim, da je to pravi trenutek, da se lotimo novih izzivov, ki so skupni izzivi za odbor Libe, za parlament in za vaš urad. Najprej me zanima, kako lahko naš, nas podpirate tekom procesa trialoga. Začeli smo trialog o GDPR in vaše znanje, vaše izkušnje so zelo pomembne. Zanima me, če lahko poenostavimo eh, nekatere rešitve in druga točka je povezana z vašimi prispevki. Upam, da jih bo veliko. In sicer v zvezi z aplikativnim načrtom gre za načrt najboljšega izvajanja eh, uredbe za varstvo podatkov. Če ne bomo končali našega dela na področju uredbe za varstvo podatkov, moramo eh, podpreti vse deležnike in eh, nacionalne urade. To je tudi izziv za vas kako lahko vi eh, skupaj z vašimi zaposlenimi sodelujete pri izvajanju in oblikovanju tega eh, načrta za izvajanje. Kako lahko osveščate ljudi o varstvu podatkov in o zasebnosti. Tretja točka je povezana z novimi pojavi. Sedaj se začenja razprava o digitalnem enotnem trgu v Evropi in vemo, da so pred nami popolnoma novi izzivi v zvezi z internetom stvari, v zvezi z zdravjem, v zvezi z robotiko. Zanima me, v kakšni meri boste sodelovali pri našem delu, kakšna bo vaša vloga v prihodnosti. In še zadnja točka. Nočem porabiti preveč časa. Zanima me, kaj menite o, o direktivi o e-zasebnosti. To bi morala biti pomembna dopolnilna rešitev za splošno uredbo o varstvu podatkov. Hvala, gospod, gospod Koelju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Butareli, ne bom komentiral poročila. Nisem imel časa, da bi ga še natančno prebral, zato potrebujemo več časa. Ampak, kot veste, cenimo delo vašega urada. Strinjamo se z vašimi komentarji v zvezi z vašim predhodnikom, gospodom Hastingsom, ki je bil. Uh, odličen nadzornik za varstvo podatkov in brez dvoma boste odlični tudi vi naslednje. Eh, v naslednjem obdobju bomo imeli priložnost eh, obravnavati torej vaše prvo poročilo. Kolega je že zastavil nekaj vprašanj, sam pa bi rad zastavil naslednje mnenje. Zanima me eh, naslednje vprašanje. Zanima me vaše mnenje v zvezi z delom, ki poteka v parlamentu in v svetu v zvezi z uredbo in direktivo. Zanima me vaš komentar v zvezi s tremi področji. Prvič, kakšno je vaše mnenje o rezultatih pogajanj zaenkrat? A menite, da smo na pravi poti? Oziroma, a, si, a se vam zdi, da tvegamo? Da tvegamo, da bomo znižali varstvo? v vaši predstavitvi ste dejali, da si želite više stopnje varstva podatkov. A menite, da to lahko dosežemo? Naslednje vprašanje v zvezi s postopkom. Parlament je že od začetka pozival k dogovoru v svežnju skupaj z direktivo in uredbo. Seveda nismo bili presenečeni, ko smo videli, da je svet bolj pripravljen sprejeti dogovor uh, o uredbi, ne pa o direktivi. Bojim se, da se bomo ponovno morali soočiti s tem vprašanjem, da bodo ljudje ponovno pravili, da ne smemo izgubljati časa in da bi morali razdeliti pogajanja. To pomeni, da bi hitreje dosegli dogovor o uredbi, eh, počasneje pa dogovor o direktivi. Zanima me vaše mnenje. In še tretje vprašanje, zadnje vprašanje. Komentirali ste novo orodje in nisem najbolj razumel. Pravite. da bomo s tem orodjem lahko eh, podprli naše delo od člena do člena uh, ali ste govorili o čem drugem. Hvala. Hvala, naslednja je Birgit Zipr. Hvala. Glede na razvoj dogodkov na področju digitalizacije potrebujemo še više standarde varstva, ko gre za varstvo podatkov, varstvo zasebnih podatkov in zaščito zasebnosti. Rada bi se dotaknila stavka v eh, vaši izjavi za medije. Vodne izjave na začetku trenutne direktive pravijo, da tehnologija služi človeku, ne pa obratno. Sama se popolnoma strinjam. Včasih pa se mi vseeno zdi, da lahko gredo razprave o digitalnem trgu v drugo smer. Govorimo o priložnostih za trg za podjetja, ne govorimo pa o tem, kakšen pozitivni učinek bo to imelo na delavce, na državljane in državljanke v njihovem življenju, v njihovih vlogah. Še nekaj moramo ugotoviti. Politiki in številni državljani trenutno menijo, da tako ali tako ni važno, če nekdo ve vse o meni, ničesar mi ni treba skrivati, ampak Bolj ko se podatki zbirajo, bolj morajo ljudje razumeti, da ne gre za samo zbiranje podatkov, gre za analizo teh podatkov, za profiliranje, ki uh, jo ta analiza omogoča. Danes že vidimo, da te analize samo prinašajo določene posledice. Te so lahko pozitivne, ker dobim dobro ponudbo za kar, karkoli že, uh, lahko pa to tudi pomeni, da lahko pride do negativnega učinka. Naprimer, moje zavarovanje bo dražje, eh, ne bom dobila kredita, zato ker eh, neka analiza pravi, da sem eh, slaba, slab kupec. Lahko se zgodi, da ljudje ne bodo mogli dostopati do določenih storitev. Danes sem prebrala, da morda PayPal ni dobra stvar. Trenutno vsi verjamejo, da je PayPal eh, varen način plačevanja po internetu. Danes pa sem prebrala, da je PayPal sedaj spremenil svoje pogoje rabe in da pri uporabi PayPala eh, svoje ime, naslov, podatke o računu, fotografijo in vse skupaj prepustite uh, eh, PayPalu da lahko s temi podatki naredijo, kakorkoli želijo. In edina možnost, ki jo imate, edina alternativa, ki jo imate, je, da ne uporabljate več PayPala. Morda je bolje kupiti knjigo v vaši trgovini, v vašem mestu, ne po internetu, ampak mislim, da to ni prava pot. Ne moremo posegati v takšne stvari in uh, visoki standardi varstva so še bolj pomembni kot kadarkoli v preteklosti. Zanima me torej, kaj o tem uh, menite vi in če lahko sprejmemo svežen za varstvo podatkov, ki ustreza vsem tem kriterijem. Hvala, Birgit. Albrecht. Najlepša hvala. Nočem ponavljati tega, kar so že povedali kolegi gospod Boni, gospod Koeljo in gospa Zipel. Rad bi slišal vaše odgovore v zvezi z njihovimi vprašanji. To so namreč za nas zelo pomembne teme želimo slišati vaše mnenje o aktualni razpravi, o besedilu uredbe. Zanima me. Kakšno je torej vaše mnenje? Obe besedili, besedili parlamenta in eh, sveta, naj bi eh, omejevali inovacije in rast. Tudi to smo že slišali. In, uh, Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. A se strinjate, da obstaja to nasprotovanje med varstvom osebnih podatkov na eni strani in priložnostjo za obdelavo podatkov eh, za inovacije na drugi strani? Oziroma se vam zdi, da lahko ti dve področji so obstajata? To je stališče ki ga je podprla večina v tem parlamentu in tudi v svetu, ko smo oblikovali eh, predlogi za to reformo. To je razprava, ki se jo moramo ponovno lotiti, ki, v katero moramo zagristi. Mislim, da smo se preveč oddalili od teh ciljev. Veliko ljudi sedaj pravi, da uh, imamo na izbiro eno ali pa drugo, ne pa obojega. Zanima me, kako lahko združimo ti dve področji tudi iz tehničnega vidika. Zanima me torej, kaj več v zvezi s tem. In še ena stvar, če dovolite. Zanima me še naslednje. Kako ocenjujete trenutno razpravo o eh, sorazmernosti uporabe osebnih podatkov v namen varnosti? V državah članicah Evropske unije še vedno govorimo o eh, hrambi o osebnih podatkov in osebne komunikacije. Eh, govorimo tudi o eh, seznamih potnikov. Vem, da je Evropski nadzornik pripravil nekatera mnenja na to temo in zanima me vašo, vaše mnenje eh, o trenutni razpravi, o trenutni debati. Zanima me, kako lahko zagotovimo višjo stopnjo sorazmernosti glede na to, kaj je sodišče dejalo lani. Zanima me, če imate kakšen nasvet za nas eh, po eh, sodbi z prejšnjega leta. Hvala, gospod Ana Gomeš. Najlepša hvala, gospod. Butareli, zanima me, če sledite razvoju dogodkov v pogajanjih eh, med Evropsko unijo in ZDA. Govore je tudi o varstvu podatkov. ZDA želijo uvesti nekatere spremembe, želijo omogočiti eh, pravico do pritožbe, do sodne pritožbe za državljane Evropske unije, ko gre za vprašanja varsta podatkov in zasebnosti. Zanima me tudi, če se je kdo z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov posvetoval v zvezi eh, s porazumom TISA, o katerem se Evropska komisija eh, pogaja v imenu Evropske unije v okviru STO. Več, ko slišimo vsebini tega sporazuma, bolj se mi zdi, da gre za deregulacijo na področju storitev. To je tudi področje, kjer je nadzor na podatki vedno pomembnejši. Kaj več bi rada slišala o vašem stališču? Še nekaj. Vaša vloga je tudi vloga nadzora, eh, sodelovanje z nacionalnimi organi. To je vloga izvajanja in spremljanja izvajanja. Zanima me, kako se ta vloga razvija skrbi me predvsem eh, moja lastna država, kjer nacionalni organi pripravljajo odlična priporočila, v katerih najdemo številne težave, eh, tako v praksi, kot tudi eh, v zakonodaji. Naša nacionalna komisija za varstvo podatkov je pripravila zelo kritično poročilo, ki je potrdilo, da obstaja nekakšen seznam pomembnih oseb na področju eh, davkov, ki je zelo diskriminatoren. Ampak zahvaljujoč eh, našim organom je bilo omogočeno, da tisoči tistih eh, podjetij in drugi, ki imajo dostop do podatkov davkoplačevalcev na to, na ta način lahko te podatke izrabljajo, izkoriščajo. Nič se ni spremenilo pripravlja se zakonodaja, ki je v nasprotju z mnenjem našega nacionalnega eh, organa za varstvo podatkov. Kaj vi naredite za to, da bi podpirali izvajanje dogovorov? Mario Lauristin. Hvala. Hvala, gospod Butareli, za vaše poročilo. zame so najpomembnejši cilji za 2015 in za prihodnost. Se moram, najprej se moram pridružiti tistim poročevalcem v senci in drugim, ki eh, jih zanima to orodje. Smo namreč eh, sredi trialoga 14. bomo že začeli pripravljati besedilo. Mislim, da ste malce pozni. Malce sem zmedena, ker eh, ne eh, sodimo vsi v tisto generacijo, o kateri ste govorili. Eh, ne more biti vse na aplikaciji za mobilne telefone. Če si naprimer predstavljate tisto tabelo s štirimi stolpci, tega eh, ne bomo razbrali na mobilnem telefonu. Morda bi morali razmišljati o drugačni aplikaciji, ki ni namenjena eh, najstnikom. Ampak toliko eh, malce ob strani. Na to pa vprašanje uredbe in vseh teh zadev pred nami so novi izzivi, velike podatki, računalništvo v oblaku in vse to. Kakšen je vaš občutek? Ali nekaj manjka v tej novi uredbi? Ali kaj pogrešamo, naprimer eh, skupna odgovornost eh, nadzornika in eh, tistega, ki obdeluje podatke, če gre naprimer za računalništvo v oblaku? Na to eksplicitno dovoljenje. Kako to povezati z velikimi podatki, naprimer? Zanima me, če bi eh, lahko odprli to okno in pogledali v prihodnost. Mislim, da ste korak pred nami. Zanima me, kako vidite naše besedilo eh, za uredbo in eh, če po vašem mnenju obstaja velika vrzel, če vrzeli ni, kako premostiti to vrzel. In še eno vprašanje v zvezi s komuniciranjem in usposabljanjem videla sem, da je veliko usposabljena namenjenega eh, specialistom. Ampak, ko govorimo naprimer o potrošnikih, o mladi generaciji, pa tudi o stari generaciji, eh, me zanima, če pripravljate kakšen splošni pristop za eh, kurikulume v šolah. Gre namreč za države članice, ampak države članice imajo raz, zelo različna stališča in razmere na področju digitalnih vprašanj. Pomembno je, da bodo vsi eh, otroci v vseh državah imeli iste priložnosti, da razvijajo ta digitalna znanja. Zanima me, kakšna je vaša vloga pri tem. Najlepša hvala. Sedaj pa je beseda vaša, gospod Butareli, izvolite. Thank you all for, for, for this very interesting uh, question. Uh, indeed, I have a plane, but... Najlepša hvala za vsa ta Eh, zanimiva vprašanja. Z veseljem bi z vami ostal nekaj dni, če bi imel toliko časa in eh, se o tem eh, pogovarjal z nami. Ampak brez dvoma me boste še kdaj povabili v vašo sredo. Najprej vaše vprašanje, gospod Boni. Že danes bi radi odigrali našo vlogo pri trialogih, ne ko bo prepozno. Mi smo neodvisna institucija, tako da se ne pogajamo, nismo formalni del trialoga, to je res. Smo pa glavni neposredni svetovalec eh, zakonodajalcev in komisije. Želimo pripomoči k reševanju problemov, ne pa da se poraja še več vprašanj. Naj se navežem na še eno vprašanje. To je moje 23. leto na področju varstva podatkov. Imel sem različne vloge na tem področju. In eh, po mojem mnenju to ni moja idealna reforma. Sodeloval sem pri oblikovanju marsikaterih eh, nacionalnih določb in če želite, da pripravim še eno, bom eh, verjetno malce spremenil tiste izvirne predloge. Ampak življenje je pač zapleteno in držati se moramo obstoječega besedila. Radi bi ohranili te meje, obenem pa hočemo prepričiti zakonodajalcem, da delajo napake. Ravno zato nas vsi po svetu spremljajo. Pričakujejo perfekten rezultat. Ravno zato računamo na odločitev eh, o direktivi v svetu. Besedilo, ki ga bomo pripravili julija, bo eh, končano do septembra, kar se tiče uvodnih izjav. Eh, gre za vsebinske izjave, ne zgolj izjave, ki so dekorativne narave. To vajo želimo večkrat eh, ponoviti pri direktivi in to v kratkem času. Začeli smo marca, na to pa smo morali čakati na končno besedilo junija. Glede izvedbenega načrta pa takole. Dela je veliko. Pričakujemo, da bo reforma sprijeta, vsaj upamo, kot je to že ponovil eh, Evropski svet 25. in 26. julija. Ampak, kot veste, bo trajalo nekaj časa, da se formalno sprejmejo vse različice, vseh 28, 28 različic, da se jih objavi v uradnem listu tako, da bo vse skupaj začelo veljati junija, julija naslednje leto. Čakajo nas pomembne odločitve. Mislim, da imamo še nekaj manevrskega prostora pri tranzicijski fazi. Kaj pa, ko bo uh, začel delovati odbor za varstvo podatkov? Kaj pa uh, delegirani in izvedbeni akti? Del odgovora lahko najdemo v eh, mahki zakonodaji. Gre za priporočila, smernice, najboljše prakse eh, in ti dokumenti so dovolj fleksibilni, da jih lahko prilagajamo glede na potrebe. Ti prihajajo seveda iz eh, bolj selektivnih, bolj odgovornih, močnejših organov za varstvo podatkov. Srečal sem se s komisarko Jourovo, ki želi tesno sodelovati z nami skupaj želimo omogočiti Evropskemu odboru za varstvo podatkov, glede na to, da nudimo tudi sekretarjarne eh, storitve eh, in to od prvega dneva naprej. Ne gre zgolj za formalno vlogo, želimo jim pomagati, želimo jim omogočiti, da eh, delajo selektivno, bilateralno, da uporabljajo različna orodja, naprimer orodje za vzajemno pomoč pri skupnih operacijah. Odbor lahko namreč Eh, obenem obravnava zgolj 12 do 15 eh, primerov vsako leto. Delovna skupina za 29. člen je prav tako obkrožena eh, skupin kupi dela. Igra pa svetovalno vlogo, ki jo bomo v prihodnosti ohranili. Obenem pa ima tudi naš organ svetovalno vlogo in to vlogo je treba na nek način razviti. To je izziv, s katerim se soočamo. Imeli ste vprašanje v zvezi z novimi pojavi, z novimi fenomeni. Zanimalo vas je, v kakšni meri so ti dejansko novi. Kot sem že dejal, želimo kot neodvisna tehnologija, eh, neodvisna institucija z novimi tehnologijami pri pomoči več želimo povezati vsa ta področja z novo tehnologijo. Imamo delovno skupino za uh, eh, ITP in uh, projekt mreže iPen je bil zelo uspešen, kmalo bo potekal tretji krok te pobude. Z tega vidika je moj načrt ta, da septembra obiščemo Silicijevo eh, dolino. Ne zato, da bi se rokovali z velikani, ampak zato, da se pogovorimo z dizajnerji, z razvijalci, eh, da pričakujemo nekatere izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, da torej omogočimo evropskim pravilom, da postanejo učinkovita. Ker bomo lahko pričakovali, kaj se bo zgodilo. Vaše vprašanje v zvezi z direktivo zasebnosti je preprosto. To je treba prilagoditi, po mojem mnenju, v dveh korakih. Sam predsedujem delovni skupini oziroma sem predsedoval v delovni skupini, ki je leta 1996 sprejela prvo direktivo o telekomunikacijskih eh, vprašanjih. Sedaj smo se iz tega marsičesa naučili in naš izjiv je, da zagotovimo doslednost pri tej reformi skupina v komisiji poziva k spremembam zaradi direktive o zasebnosti. Mislim, da moramo o tem previdno razmisliti in mislim, da se bo direktiva zamenjala z določbami, ki bodo vključene v uredbo. Tako da ne bo več prostora za prožnost v državah članicah v zvezi s tem. Gospod Koeljo. Mislim, da mora biti pravni okvir, ki ga bomo vzpostavili, sodoben in dovolj robusten, da se sooči z novimi izzivi na področju tehnologije. Smo na pravi, na pravi poti, glede na delo, ki se eh, opravlja. Ne vem, zadeva je še vedno odprta. Mislim, da obstaja tveganje, da se pri vprašanjih legitimnega interesa, eh, pri načelu eh, omejitev, usmerjamo v napačno smer. Obstaja tudi tveganje, da minimiziramo določene varovalke oziroma da pustimo preveč eh, manevrskega prostora za nacionalno raven, da s tem škodimo varnosti v uredbi. Kar se tiče preprečevanja eh, kriminala, moramo delati ločeno na direktivi. Moja zaveza je, da zagotovimo preglednost v eh, tem delu ne zgolj za vas, ampak zato, ker morajo vsi v svetu danes eh, razumeti, kaj počnete pri tako eh, občutljivem doseju. Seveda mora biti to svežen. Sam sem prepričan, da svet o tem še vedno govori eh, kot o svežnju. In to priložnost bi rad izkoristil za to, da vas spodbudim, da o reformi razmišljate kot o svežnju, tudi iz vidika novih institucij in organov. Gospa Gomeš, zanima vas, kakšno je moje stališče, eh, mislim, da smo na pravi poti, ampak kmalo moramo posodobiti to področje, kmalo moramo omogočiti, da te drožbe, da ta pravila začnejo veljati na isti dan, ne tako kot leta 2004, da to velja tudi za nove institucije in nove organe. Imamo na primer eh, nekdana področja iz tretjega stebra in eh, velike IKT eh, podatkovne baze in tam imajo vlogo države članice. Ne moremo uporabiti drugih pravil. To delo bo upravljeno še danes. Aplikacija je zgolj priložnost, da imamo prenosno eh, napravo gospa Laurestin, brez skrbi na spletu boste lahko dostopali do vseh teh različic na spletni strani, pa tudi na papirju, če želite. Preizkusili smo to različico in v nekaj sekundah bo omogočila, da najdete težavna področja v besedilu. kje se nahajajo eh, pomankljivosti, kje se nahajajo nevarnosti. To bomo lahko ugotovili gospa Zipel, naj citiram eh, študijo Eurobarometra iz eh, prejšnjega meseca. 20 let po uvedbi direktive 1945 le manjšina 15 odstotkov meni, da ima popoln nadzor eh, nad podatki, 20 let po sprejemu osnovne direktive 1995. 71 odstotkov ljudi meni, da bi morali preprosto sprejeti eh, alternativo, ki je ponujena. In eh, vsaka deseta oseba pravi, da je pravilno obveščena o zbiranju podatkov. ne bomo lagali. Morda bomo zaradi tega kakšnega zakonodajca, eh, zakonodajalca eh, razjezili, ampak tako pa če. Gospod Albrecht, veliki podatki zahtevajo veliko zaščito. V preteklosti smo že zahtevali takšne zadeve. Marsikdaj slišimo, da varstvo podatkov blokira inovacije in rast. Mm mi vemo, kakšne so prednosti velikih podatkov. Ampak, po mojem mnenju, lahko inovacije in gospodarsko rast zagotovimo zgolj, če zagotovimo tudi robusten sistem varovanja zasebnosti. Pripravili bomo predlog o e, eh, 43a, glede nadzora imamo e, člen 15 e, eh, direktive o e-zasebnosti to, kar ste izmenili, eh, omenili, pa še vedno velja za evropsko ali nacionalno delovanje. Gospa Gomeš, danes smo imeli pomembno delavnico o eh, dostopu do pravnih sredstev. Glede ZDA imamo nekatere dobre novice, pa tudi nekatere omejitve. To je korak naprej, ni pa idealna rešitev. Veselijo nas izboljšave pri TTIP, eh, temeljne pravice ne morejo biti preven nobenih pogajanj, po našem mnenju mislim, da morajo podatki ostati v centru naše pozornosti. Eh, naša vloga revizorja marsikaj izboljša. Zadovoljni smo s trenutno ravnjo kulture za varstvo podatkov, še vedno pa nas skrbi odgovornost. Odgovornost mora postati del robustnega sistema za varstvo podatkov in eh, nadzor je naša glavna naloga. Gospa Lauristin in s tem prihajam k koncu. Takole kar se tiče skupne odgovornosti in nadzora. Lahko vidite, da smo lani sprejeli pravni, pravi eh, rezultat, pravi odgovor glede računalništva v oblaku. Vemo, kdo je odgovoren, zakaj. Trenutno ljudem ni mar, kdo smo. Želijo zgolj bolje razumeti, kakšne so eh, preference kaj eh, nam je všeč in kaj ne. Mislim, da lahko v to sfero podjetništva umestimo tudi uh, posameznika. Pred kakšno uro sem govoril z gospo Jourovo in eh, projekt ozaveščanja bo krenil takoj, ko bo sprejeto končno besedilo. Hvala, gospod Podareli, hvala za vaše besede. Hvala, da ste nas obiskali. Naslednja točka je osnutek francoskega zakona o nadzorovanju. Kot veste, smo ta osnutek dobili v roke, takoj ko se je pojavilo vprašanje usklajenosti zakonodaje zakonodajo Evropske unije, temeljnimi pravicami in pogodbami. Člani in članice odbora Libe se želijo pogovoriti uh, o kriterijih, ki omogočajo nadzor uh, obveščevalnih služb. Želimo govoriti tudi o mehanizmu za zbiranje in hrambo podatkov, želimo govoriti o nadzoru nad uh, spoštovanjem pravic posameznikov. Glede na vlogo uh, komisije kot uh, tiste, ki skrbi za spoštovanje uh, Eh, pogodb. Se bomo torej govori, danes pogovorili z gospodom Franciskom Fonseko Morijom, ki je direktor za kazensko pravosodje in bo predstavil stališča komisije v zvezi s tem. Izvolite. Thank you, thank you, President. I don't know if I'm going to present the views of the Commission, but in any case, you know. Hvala, gospod predsedujoči. Veste, kakšno je stališče komisije, to ste slišali od eh, komisarke Jurove, od eh, podpredsednika Timermansa, danes se želite govoriti. Eh, danes želite govoriti o tem osnutku francoskega zakona. Glede na to, da je francoski zakon, bom nadaljeval v francoščini. Gospe in gospodje, najlepša hvala za povabilo. Hvala, da ste me povabili v vašo sredo v imenu Evropske komisije. Rad bi potrdil, da smo prijeli dopis, ki ste ga podpisali nekateri od vas, eh, podpredsednik eh, Timermans, eh, komisarja Jourova in Avramopolos. So to prebrali. Prebrali smo tudi pisno vprašanje oziroma pisna vprašanja, ki ste nam jih poslali pred tednom dni. In podpredsednik Timermans je odgovoril na vaše vprašanja pred tednom dni v imenu komisije. Razumemo torej pomisleke eh, tega odbora v zvezi s temi vprašanji. Veseli me, da se lahko o tem eh, danes pogovorimo. Govorimo o pravnih zadevah, o postopkovnih zadevah, o varovalkah in eh, tudi nas skrbijo te razmere, ta možnost morebitnega posega v zasebno življenje morebitnega, zato ker eh, osnutek zakona še ni bil sprejet. In zato se danes o tem pogovarjamo. Če dovolite, bom začel takole. Vsi, tako parlament kot tudi komisija, poznamo eh, politično, institucionalno, postopkovno situacijo v zvezi s tem osnutkom zakona. 24. junija sta to besedilo sprejela oba domova eh, francoskega parlamenta. Ampak da si bomo na jasnem. Ne dvomimo v institucionalno pravo Francije. Ta zakon je bil sprejet, ni pa še začel veljati. Zato, ker je več kot 100 nacionalnih poslancev uložilo eh, pritožbo pri ustavnem svetu. Gre za zelo pomembno politično vprašanje. Prvič v zgodovini, če se ne motim, prvič v zgodovini, torej v zgodovini Francoske republike, se je predsednik Francoske republike odločil, da podpiše to pritožbo, ki je romala na ustavni svet. Moj prvi komentar je naslednji. Na nek način je ustavne narave. Po mojem mnenju, danes, 2. julija, moramo najprej dovoliti ustavnemu svetu, da upravi svoje delo. Spoštovati je treba vladavino prava v pravni državi. Ne vem, če vam bo ta odgovor zadostil, ampak z ustavnega vidika smo še vedno v zelo pomembni fazi. Glavne varovalke ustavnosti zakona se še torej niso izrazile. Zakon lahko pade, vemo, kaj se lahko pade zgodi, vemo, kaj so. Kaj se lahko zgodi, gre tudi za vprašanje sorazmernosti, ampak mislim, da vsi spoštujemo ulogo nacionalnih organov v Franciji, tistih, ki služijo zaščiti ustavnosti. Ampak dovolite mi, da podarim naslednje vsi se zavedamo razmer. 23. junija vam je podpredsednik Timmermans formalno odgovoril. Odgovoril na vaše pisno vprašanje. Naj citiram. Vprašanje, ki so ga zastavili poslanci in poslanke parlamenta, potencialno izpostavlja pomembna pravna vprašanja. Vsi se zavedamo tega. Še naprej citiram, ampak v skladu standardno prakso se komisiji ne zdi primerno, da komentira nacionalno zakonodajo države članice, medtem ko nacionalni postopek še vedno teče in eh, preden je zakon spred. To je moje uradno stališče, kot razumete, in eh, ponovno se ga moral izpostaviti. Edina stvar, ki jo lahko povem, je naslednja. Spremljali bomo razvoj dogodkov spremljali bomo razvoj tega dosija. Prepričani smo, da je s tem dosijem pomemben temeljni princip. Najti moramo ravnotežje med temeljnimi pravicami in varnostjo. Glede na tragične dogodke, do katerih je prišlo v Evropi, morajo države članice zagotoviti lasno varnost zagotoviti, morajo, da imajo na voljo ustrezne instrumente in orodje za zagotavljanje varnosti državljanov. In tega ne morejo narediti, brez da bi v menem spoštovali temeljne pravice. To je ravnovesje, ki ga mi tudi politič, politično podpiramo, ker je to del uh, agende za varnost, ki smo jo uh, sprejeli pred kratkim. Tukaj se bom ustavil, gospod predsedujoči. kot eh, pravimo, še nismo prišli eh, do cilja. Najprej eh, moramo nekaj časa prepustiti nacionalnim organizacijam oziroma organom, ki so za to pristojni. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj dajem besedo poslancem, ki so zaprosili za besedo. Prva je gospa Grispek. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospodu Francesku Fonseki Moriju za to predstavitev. Poznamo njegovo legendarno diplomatsko in pravno znanje imamo ta osnutek zakona, več eh, evropskih poslancev je zastavilo vprašanje v zvezi s tem. Gre za fazo razprave, glede na to, da to še ni zakon, eh, bil je snutek zakona, bil je sprejet 24. Eh, junija, čakamo pa na začetek veljave tega zakona, vse je odvisno od odločitve ustavnega sveta, Pritožbo so vložili nacionalni poslanci skupaj s predsednikom države. Potrebovali morda uraden eh, odgovor komisije na naše vprašanja. Dovolite mi, da malce preciziram to vprašanje. Šlo je za vprašanje prava skupnosti, za vprašanje spoštovanja zakonodaje v skladu eh, s pogodbo in temeljnimi besedili, ki uokvirjajo našo unijo. Če niste mogli odgovoriti zaradi eh, tega, ker čakamo na odločitev eh, ustavnega sveta, je to zgolj en del. Odgovor na vprašanje, ki smo ga nekateri zastavili eh, komisiji, smo dobili. Na to vprašanje je odgovoril podpredsednik Timermans, ampak ne vem, če sem eh, vse prav slišala v vašem citatu. V odgovoru je govora o občutljivosti eh, obravnave takšnih pravnih vprašanj. Mislim, da to na nek način odraža vprašanje nekompatibilnosti med tem osnutkom zakona eh, v Franciji in eh, evropskih pogodb. Brez dvoma bo marsikdo govoril o tem in sama bi dejala takole. Zdelo se nam je nujno, nujno potrebno in eh, modro, da uspostavimo nek pravni okvir za uporabo eh, podatkov, nadzorom nad podatki, tako da bi išli iz eh, teh temačnih eh, kotov prejšnjega obveščevalnega sistema, ki je oziroma še vedno velja v Franciji. Nisem neka idealistka v službi obveščevalnih služb. v preteklosti nismo imeli niti enega zakona, ki bi eh, pokrival te dejavnosti obveščevalnih služb. Nujno je torej bilo, da v moji državi, v Franciji, vzpostavimo jasen pravni okvir za to vrstne dejavnosti, da je to orodje, ki je prilagojeno sodobnemu času glede na razvoj novih tehnologij. prvi pomislek je ta, da imamo ravnotežje med temeljnimi pravicami in varnostjo. To je naloga demokracije in v francoskem besedilu pogrešamo zelo pomemben element. In tu se porajajo vprašanja. Tradicionalno, ustavno gledano, je sodnik, neodvisni sodnik, tisti, ki zagotavlja eh, javne soboščine, temeljne soboščine. Tega sedaj nimamo tukaj. Podajajo se zgolj eh, mnenja, ki niso zavezujoča. Zanima me, če je to skladno z drugim členom pogodbe. In pa sodnimi odločitvami sodišča. Drugič, trajanje hrambe podatkov in eh, prestrezanje, množično prestrezanje teh podatkov. Brez dvoma bo o tem ponovno tekla razprava, ko bo uh, ustavni svet izdal svoje mnenje, takrat se bomo pogovarjali še o drugih vprašanjih. Hvala. Sorry, but I... Hvala lepa opravičujem se, ampak um, skrajšati morate svoje prispevke. Sr bomo tukaj sedeli do polnoči. Gospa Intveld je naslednja. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, ne prepriča me ta argument, ki ga vedno znova slišimo od komisije. Ja, ne bomo komentirali nacionalnih zakonodaj, dokler ne bodo stopile v voljavo ko se je Viktor Orban igral z idejo, da bi ponovno uvedel smrtno kazen, se je pa komisija zelo hitro odzvala. Ko govorimo o proračunu, evropskem semestru, se komisija prav tako e, izrazi o naših predlogih proračuna, še preden postane zakonodaja. Tako da tega ne kupim. Komisija preprosto vse skupaj e, odlaga na kasnejši trenutek. Eh, potem rekli ste, da komisija ne komentira ustavnosti nacionalne zakonodaje, ampak eh, tega od komisije niti ne zahtevamo. Eh, komisijo naprošimo, naj se izrazi glede združljivosti z evropskimi pogodbami in listino o temeljnih svoboščinah. Ehm, no, ta zakonodaja je bila sprejeta. Eh, morda je še v sodni presoji, ampak zakonodaja je bila, je bila sprijeta, zato me zanima, zakaj komisija ne ukrepa. Eh, pogodbe jo k temu zavezujejo. Potem rekli ste, da je treba zagotoviti ravnoteže med varnostjo in temeljnimi svoboščinami. To ni res. Uh, temeljne svoboščine so temeljne, zato ni nekega pogajanja med temeljnimi svoboščinami in pa varnostmi. Enako smo slišali, ko je šlo za primere mučenja strani CIE, takrat smo rekli, ja, pač moramo se malo pogajati, zaradi nekaj malega mučenja bomo dobili nekaj malega več varnosti. Ne, to, ni, to ne more biti predmet pogoja, prepoved mučenja ni ne more biti predmet pogajanja. Enako velja za svobodo izražanja in za pravico do zasebnosti. Sprejeti morate takšne varnostne ukrepe, ki bodo združljivi z temeljnimi svoboščinami in to je popolnoma možno. Gospod Fonseka, lahko vam povem, da bom eh, podobno vprašanje postavila v zvezi z eh, zakonodajo, ki jo je ravno predlagala nizozemska vlada. Ta, bi obveščevalnim službam omogočila, da nadzorujejo našo komunikacijo po mobilnih telefonih in na spletu, brez kakršnekoli eh, utemeljitve, samo dali bi svojo častno besedo, da imajo pri tem v mislih naše najboljše interese. Želim si, da bi komisija prestala ta test Evropske ustavnosti, preden ta zakonodaja stopi v veljavo. Vemo, da zakonodaja ne bo umaknjena, dokler se sodišče v Luksemburgu ne bo izrazilo glede te zakonodaje. In namesto, da počakamo, da čakamo na sodišče, bi morala komisija opravljati svoje naloge, tako kot to počne na področju konkurenčnosti, državne pomoči in tako naprej. Zakaj ne bi enako učinkovito ukrepala v povezavi z temeljnimi svoboščenimi? Hvala lepa, gospa Žalvija, naslednja. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama sem zelo razočarana, da se komisija ni izrazila v zvezi s tem. Odločitev ustavnega sveta, o katerem je bilo govora, je zgolj eh, nek način eh, borbe proti kritikam. Ustavni svet ne analizira besedila, ampak se nanaša zgolj na določene določbe, ki jih izberejo poslanci in v tem primeru tudi predsednik države. Zanima me, eh, kakšna je stopnja nekompatibilnosti tega zakona eh, in temeljnim pravicami v pogodbi. Varnost je zgolj, varnost je zgolj eden od eh, ciljev tega zakona, gre tudi za preventivo. Eh, kriminalnih dejavnosti, gre tudi za spoštovanje eh, velikih eh, industrijskih, industrijskih interesov v Franciji. Imamo črne skrinice, možnost uporabe algoritmov v črnih skrinicah in ugotovili smo tekom razprave o tej zakonodaji, da množično prestrezanje podatkov že obstaja od leta 2007 naprej in da se nanaša na vso komunikacijo med eh, francozi in tujino. Vsa ta komunikacija se torej shranjuje. Trajanje hrambe, ki ste jo spostavili, eh, je zelo pomembno ampak to velja zgolj za začetek uporabe teh podatkov. To je hud poseg v soboščine in temeljne pravice francozov in francozin. Resnično upam, da bo tudi komisija to povedala. Um... Hvala lepa. Merci. Uh, alors. Najlepša hvala. Tako kot drugi francoski poslanci in poslanke sem tudi sama sledila razvoj dogodkov pri tem doseju, pri tem besedilu. Spremljala sem amadmaje, ki so okrepili oziroma izpilili to besedilo v enem in drugem domu parlamenta. Tudi nacionalni poslanci so poslanci, ne evropski poslanci, izvoljeni so in če se besedilo sprejme z večino, ker imamo tako tiste z levice, kot tudi tiste z desnice, je treba malce bolj spoštovati to eh, demokracijo. Ustavni svet, eh, ki bo to obravnaval, v to obravnavo tudi na prošnjo predsednika. Mislim, da je to dobro odločitev. In uh, eh, Sofie Netfeld, ustavni svet bi lahko prosil za uh, umik tega besedila. To je mogoče. To pristojnost imajo in imajo uh, pristojnost, da črtajo določene člene. Ustavni svet je tisti, ki varuje nas svoboščine in temeljne pravice. To je dobra novica, da uh, ustavni svet obravnava to besedilo. Mislim, da moramo počakati in ugotoviti, kaj bodo dejali. Tako kot je dejala Natalie Grisbeck, sama želim, da se eh, pogovarjamo o stanju 28 državah članicah. Pogledamo si tiste, ki že imajo določbe, pogledamo si eh, francosko besedilo, imamo na primer nadzorni eh, organ, eh, dva sodnika, dva poslanca, eh, ki ima informacije o algoritmih. Na to uh, ima, uh, imamo tudi pravico do um, upravne obravnave na sodišču, kot tudi kazenske obravnave na sodišču. Seveda, da obstajajo pomisleki, ker imamo prvič torej besedilo, ki želi uh, uskladiti varnost in nadzor. Ustavni svet je tisti, uh, ki se bo izrazil, na to moramo počakati, obenem pa moramo ugotoviti, kaj se dogaja v drugih državah članicah. To, da bomo imeli sistem, ki ščiti eh, svobodo vseh držav članicah Evropske unije. Hvala lepa. Birgit Sipel je naslednja. Dank, jetzt... Hvala lepa, govorila bom nemško. Prvič tudi demokratično izvoljen parlament lahko tu in tam sprejme kakšno odločitev, ki ni v skladu z uh, ustavo ali pa z evropskimi pogodbami in zato je treba takšne stvari preveriti. Drugič, ravnoteže med varnostjo in temeljnimi svoboščinami. Na začetku teh razprav, ki jih, še, ki jih sedaj vodimo že nekaj časa, sem mislila, ja, to je res potrebno. Sedaj pa tega sploh več ne morem uh, slišati. To je kot da cilj upravičuje sredstva. In uh, če želimo več varnosti, potem vse lepo in prav, uh, ampak s tem ne moremo z takšnim izgovorom kršiti temeljnih svoboščin. Tu se strinjam za Sofi Intfeld pa še nekaj o sodbah. Dobili smo uh, sklep 25. junija, to je vse lepo in prav, ampak te razprave o tej zakonodaji se niso začele junija, ampak že veliko prej. In uh, ko opazimo kakšne zaskrbljujoče dogodke, bi se morali prej odzvati, vsaj na neformalen način. Zapravljanje časa je, če se sprejema neko zakonodajo, ki je problematična. Mm, potem pustimo, da jo najprej sprejmejo, potem pa ugotovimo, da pravzaprav ta zakonodaja sploh ni spremljiva in potem šele ukrepamo. Tako da tu že moramo razmisliti o tem, ali je to smiselno. Eh, res so vse te govorice zelo zaskrbljujoče, če je vse to, kar se govori o tej zakonodaji res, potem je to zelo zaskrbljujoče, če bodo obveščevalne službe lahko nenadzorovano zbirale podatke, špionirale za družbenimi organizacijami brez kakršnekoli preglednosti in nadzora, obseg podatkov ni jasen. Če je vse to res, potem je to res vzrok za zaskrbljenost. In razumem, da se komisija tukaj ne more podrobno o tem uh, izjasniti, ampak tudi tukaj se strinjam za Sofi. Saj imate sprejet, uh, sprejeto besedilo že pred seboj in lahko bi vsaj diplomatsko rekli, da je to lahko vzrok za zaskrbljenost ali pa da ta predlog to ni. Eh, in potem bi morda tudi prej razmislili o tem, ali bi bilo smiselno to zakonodajo vendarle spremeniti. Ana Gomez. Eh, Najdem se lahko v eh, besedah, ki jih je podala Birgit Cipel kot koordinatorka naše skupine. In skrbi me. Zaskrbljena sem in ne spremam argumenta, češ da je to demokratična inštanca in eh, demokratična odločitev. To sem videla že v drugih državah, ko so državni organi sprejeli perverzno, kontraproduktivno, napačno odločitev na področju človekovih pravic in na področju varnosti. Naprimer, ukrepi ameriškega kongresa, to je demokratična institucija, vseeno pa je prižgala zeleno luč programu eh, mučenja, eh, predaje oseb. Eh, sprejeli so Patriot Act in tako naprej. Naredili so torej velike napake. Ampak očitno pri nas pod pritiskom različnih dogodkov zapademo v norost. In ta lahko izpade precej perverzno. Ni mi všeč to, kar vidim. In to je tudi pobina, pobuda uh, moje socialistične družine, kar je, eh, je prav tako razlog, da imamo pozitivne in negativne primere. Upam, da bo francoski ustavni svet opravil svojo nalogo, ampak to ne more in ne, spe, ne sme nam zapreti ust. To je kontraproduktivno z vidika varnosti. Razen tega, da imamo tudi kršitve eh, človekovih pravic, ki iz tega izhajajo. Nažalost, sem pač zaskrbljena, ni mi všeč to, kar vidim, ni mi všeč, kaj se dogaja. Predsednik eh, francoske vlade govori o civilizacijskem šoku. Če bi govorila o drugih političnih družinah, bi to prav tako izpostavili, ampak še posebej moram to izpostaviti sedaj, ko govorim o uh, lastni politični družini. Hvala. Gospa Intveld, želite podati kratek komentar? Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste mi spet dali besedo. Samo dva kratka komentarja. Uh, Eh, k temu me je spodbudila kolegica, ki pravi, da moramo spoštovati demokratične odločitve nacionalnih parlamentov. Sveda je to res, ampak tudi nacionalne parlamente zavezuje evropsko pravo, vsaj dokler so članice Evropske unije, tako da ne morejo početi, karkoli želijo. In pa še druga pripomba. Uh, upam, da boste razumeli, da sem ironična. Uh, torej, obstaja tudi neko mesto na francoskem teritoriju, ki ga prav tako pokriva ta zakonodaj in ga bomo vsi opazovali in bom, ga bomo vsi obiskali naslednji teden. Tako da eh, prosim, da nam zagotovijo, da ne bomo tam eh, vsi eh, žrtev prisluškovanja. Samo nekaj bi izpostavila, verjetno si prebrala besedilo in videla, da so poslanci izključeni, novinari izključeni. Ti dam celotni seznam tistih, ki so izključeni iz tega mehanizma. Odvetniki, novinari, sodniki, poslanci. Tako. Zgolj, da te ne bo skrbelo za Strasbourg naslednji teden what she has not integrated is that if these people doctors lawyers kar eh, ni vključeno pa je to da kaj se zgodi če se vsi ti našteti ljudje Uh, pogovarjajo z nekom v tujini, potem je vse pod nadzorom. In to je ena izmed velikih laži pri tej zakonodaji, o katerim se v parlamentu ni nikoli razpravljalo. Gospod Fonseka, izvolite besedo. Hvala. Mislim, da sem lahko kratek. Na začetku sem dejal, da sem vesel, da sem tukaj. Pomembno je namreč, da izpostavimo pomen te teme. Gre za zelo pomembno temo in uh, sam lahko povem to, kar lahko povem. Ne moremo imeti vedno istih uh, stališč. To pa ne pomeni, da ne jemljemo teh tem resno. Da, gospa Grisbeck. Komisija je, tako kot je dejal naš podpredsednik, dejala, da lahko ta zakonodaja sproži pomembna vprašanja. Mi verujemo pogodbo, in eh, v skladu s pogodbo se lahko izrazimo zgolj v eh, uradnem primeru. Ko gre za evropski semester, imamo vsaj dve uredbi, dvojček, ki nam to omogoča. Upoštevati morate, da četrti člen pogodbe o Evropski uniji pravi dobesedno, Unija bo spoštovala javne funkcije, tudi zagotavljanje nacionalne varnosti. To je bistvenega pomena tudi z vidika uh, naše direktive za varstvo podatkov, tudi v zvezi s členom 4.2. Veliko je vprašanj, ki se porajajo. In komisija te teme jemlje izjemno resno. Spoštovati moramo standardne postopke, redne postopke v uh, pravni državi. Komisija bo izrazila svoje mnenje, ko bo do tega prišlo prišlo, ko bo za to napočil čas, ne bomo pa čakali dneve in eh, tedne. Najprej se mora izraziti ustav, ustavni svet. Uh, Hvala lepa, občutek imam, da se bomo morali k tej temi še vrniti. Morda naslednjič ali pa enkrat v prihodnosti. Hvala lepa, da ste prišli danes k nam.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 predlog sveta za podpis konvencije Evropskega sveta o boju proti terorizmu in njegovem dodatnem protokolu. 19. maja so ministri sveta Evrope sprejeli dodatni protokol k Evropske konvencije o preprečevanju terorizma eh, o tako imenovanih tujih bojevnikih. Ta protokol želi preučiti kriminalne vidike Eh, varnostne resolucije 2178 Združenih narodov o um, grožnje mednarodnemu miru in varnosti, ki jih povzročajo teroristična dejanja. 1. aprila je svet sprejel sklep o začetku pogajanj o tem protokolu, uh, in istočasno se, se začela tudi pogajanja v našem odboru. Med, tem, eh, eh, med to sejo so poslanci izrazili zaskrbljenost nad pomankanjem informacij, o razdelitvi pristojnosti med Evropsko unijo in pa državami članicami. In uh, gospod Moraes je poslal komisarju Avramopolu 17. maja 2015 pismo in je zaprosil za pojasnilo uh, tega vprašanja. Do sedaj ni dobil odgovora. 15. junija 2015 je Evropska komisija sprejela dva predloga za sklepe sveta Eh, da lahko svet avtorizira podpise v imenu Evropske unije o konvenciji o preprečevanju terorizma in eh, tem dodatnem protokolu. Danes komisijo tukaj predstavlja gospod Lunix, ehm, vodja enote v eh, generalnem direktoratu za notranje zadeve in on bo predstavil oba predloga. Gospod Lunix, vam kar dajem besedo. Thank you very much. Um, good afternoon, everyone. Um, Hvala lepa, lep pozdrav sem skupaj. Tukaj sem bil 1. aprila in sem poročal temu odboru o tekočih pogajanjih o tem eh, dodatnem protokolu. Res je, da smo dobili pismo gospoda Morajša in uh, moram povedati, da pripravljamo odgovor, smo v stiku z našo pravno službo, z pravno službo sveta. Uh, in z mm, latvijskim in pa luksemburškim predsedstvom je bilo organizirano tudi prvo srečanje na to temo tako da smo želeli počakati na to izmenjavo stališč in potem posodobiti naš odgovor. Veste, kakšno je trudno stanje. Eh, resolucija Varnostnega sveta iz eh, lanskega septembra poziva države članice Združenih narodov naj kriminalizira določeno ravnanje, pasivno usposabljanje, potovanje za teroristične namene. Eh, istočasno pa veste, da so se naši vodje eh, vlad in držav eh, so pozvali komisijo naj, naj preučimo okvirno resolucijo o definiciji terorizma in sankcijah. Vse Eh, no, um, to, da je islamska država junija razglasila kalifat, je še dodatno pospešilo te razprave. Um, avgusta se je svet odročil, da bomo nadaljevali z eh, revizijo te okvirne odločitve in Eurojust smo zaprosili naj. Uh, tudi preuči to zadevo. Potem je varnostni svet sprejel to resolucijo. No, potem pa so se kar naenkrat zgodili napadi v Parizu in takrat se je svet Evrope odločil, da bo ne mudoma začel za pogajanji o dodatnem protokolu k konvenciji 196, gre za boj proti terorizem, terorizmu. Verjetno se spomnite. Um, kakšen problem je zame predstavljalo dejstvo, da razpravljamo v Štrasburu, v svetu Evrope o vsebini tega protokola. Se želimo, da, v da so v protokolu upoštevana tudi naša stališča. Istočasno pa smo se morali v Bruslju pogajati o mandatu. No, eh, takratni dogodki so se pač zgodili, morali smo se odzvati na to situacijo in ključnega pomena je bilo, da imajo države članice in Evropska unija vpliv na, na, te, na ta pogajanja, na te razprave. No, sedaj, se, sedaj se je situacija spet normalizirala, torej pogajanja so bila eh, tehnično zaključena prv, v prvem tednu aprila. Eh, parlamentarna skupščina Sveta Evrope si je ogledala besed, besedilo. Uh, želeli so nekaj več omemb temeljnih svoboščin in pa varoval, ki so sedaj zajete v besedilu. Deloma je to že prej bilo tako. Um, bom kaj več o tem povedal kasneje. No, potem uh, so ministri na 19. Uh, na seji 19. maja podprli, eh, torej izrazili politično podporo besedilu in sedaj smo v zaključni fazi. Eh, ta dva predloga, ki jih imate pred seboj, sta nekoliko nenavadna. Eh, no, naj se vrnem. Um, torej, pravno gledano je podpis pravnega sporazuma oziroma v tem primeru protokola pomeni, pomeni da se tehnično strinjaš s besedilom in da imaš politični namen to besedilo sprejeti in ga izvajati in zavez, zavezuju, zavezuje te moralna dožnost, da ne narediš ničesar, kar bi lahko oviralo izvajanje tega protokola. Protokol pa, pra, pa postane pravno zavezujoč. In pravno gledano postaneš podpisnica tega sporazuma, ko ratificiraš eh, sklepe iz tega protokola. Verjetno veste, da je običajno tako, da komisija uh, istočasno predlaga tako svežen, kakor tudi um, um, sam protokol. Ampak tukaj se to ni zgodilo, kajti potrebovali smo nekaj več razprave o razdelitvi pristojnosti. In uh, zato gre pri teh dveh predlogih. Eh, to temelji na našem predlogu. The mother convention. Uh, the article... Popravljam se. Najprej moramo podpisati izvorno konvencijo, kajti deseti člen eh, to zahteva. Ne moreš biti podpisnik protokola, če nisi podpisnica uh, osnovne konvencije in tukaj ne gre za vprašanje pristojnosti, kajti vsi se strinjamo, da ko gre za izvorno konvencijo o terorizmu, eh, gre za mešan skupek pristojnosti iz evropskega vidika. Nekatere pristojnosti so deljene, druge so morda izključne, ampak to pravzaprav ni pomembno. Kajti vse države članice, razen Češke, so podpisnice te konvencije. Naš podpis in sprejem konvencije bi potem takem bil avtomatičen. Ampak postavlja se pa vprašanje, kdo naj podpiše v imenu Evropske unije protokol. Ali naj bodo to posamične države članice ali Evropska unija. Mi menimo, da je to v izključni pristojnosti unije. V skladu z eh, predsedenčnim pravom in eh, tretjim eh, členom pogodbe o Evropski uniji, tam je zapisano, da um, eh, ko, gre, ko podpisuješ protokol, te k glavnim načelom zavezuje izvorna konvencija in tako je tudi tukaj. komisija eh, oziroma Evropska unija in torej si notranje gledano že zagotovila pristojnosti na tem področju, ampak sedaj moramo to zagotoviti še zunanje gledano, torej znotraj sveta Evrope. Sedaj pa še nekaj o vsebini. Kaj je zapisano v tem protokolu? Torej, v glavnem gre za kriminalizacijo petih Um, ravnanj. Uh, sodelovanje v združbi ali skupini, ki, ima, ki je združena pod namenom zagrešitve terorističnega dejanja, torej sodelovanje v takšni skupini, potem kriminalizacija tako imenovanega pasivnega usposabljanja, potem kriminalizacija potovanja v tujino za teroristične namene, kriminalizacija financiranja to vrstnega potovanja v tujino in pa kriminalizacija organizacije ali omogočanja eh, terorističnih dejanj. Eh, tukaj moram povdariti, da ni nujno, da države članice ob prenosu te zakonodaje Eh, prenesejo vse te določbe, če že imajo določbe, ki ustrezno eh, kriminalizirajo takšna dejanja. Če to že pokriva nacionalna zakonodaja, potem ni potrebo, potrebe potem, da bi ponovno izumljali toplo vodo. Potem eh, drugič, vsa, vsa ta, vseh teh pet nezakonitih dejanj mora biti zgrešenih na nezakonit način in pa namenoma. Naj vam dam primer. Recimo, da sem jaz bankir in eh, nekdo se obrne name, eh, jaz eh, zaprosim za posojilo iz moje banke, zato da bi pod pretvezo, da bi da bi um, opremil kuhinjo. No, uh, bankir je tukaj ni zgrešil nezakonitega dejanja, saj ni vedel, kaj je namen odobritve tega kredita. Eh, toliko samo za primer. Kar se tiče človekovih pravic in varovalk, boste v besedilu našli eh, omembe tako v osmem členu, kakor tudi v uvodnih izjavah, eh, torej tega, o čemer sem pregovoril. Pravno gledano, to ni bilo potrebno, kaj ti za protokol avtomatsko veljajo tudi vse varovalke iz uh, izvorne konvencije. Ampak vse pogodbenice so rekle, no, čeprav je to očitno, dajme vseeno izredno našteti te varovalke, tako da boste to našli v osmem členu in pa v uvodnih izjavah. Kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da je treba uh, spoštovati načelo sorazmernosti, da je treba spoštovati pravico do pravičnega sojenja, da je dokazno breme na strani uh, eh, eh, toživca, preiskovalnega sodnika in ne na strani obtoženega. In seveda velja tudi načelo domneve nedolžnosti. No, naj zaključim, eh, gospod predsedujoči, kje smo sedaj? Torej, s pomočjo trenutnega predsedstva, torej luksemburškega predsedstva, je naš cilj, da bi organizirali še tri srečanja meseca julija, zato da bi razrešili vprašanje pristojnosti. Eh, tukaj se stališča držav članic razhajajo. Češka ima namen ratificirati izvorno konvencijo, to je sedaj v njihovih rokah, ampak mislim, da so se stvari že začele odvijati v Pragi. Nekatere države članice menijo, da mora biti protokol v skupni pristojnosti in tukaj se mi eh, pač s temi državami članicami ne strinjamo. Takšno je trenutno stanje dogodkov. Hvala lepa. Besedo bi dal gospodu Webru iz stalnega predstavništva um, v Luksemburgu. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, da ste dali možnost eh, tudi predsedstvu kolega iz eh, komisije je že pojasnil trenutne razmere. Govorimo o dodatnem protokolu, ki je deležen največ pozornosti. Imamo tudi predlog podpisa konvencije. In uh, najprej treba biti del te konvencije, da smo lahko tudi del protokola. Vemo, kakšne so značilnosti tega besedila in uh, Slišali smo, kako je nastalo. Slišali smo tudi, kako so, malce ne navadno, potekala pogajanja med Brusljem in Strasburom v zvezi s svetom. Lahko povem, da so imeli države članice izmenjavo mnen še pod eh, latvijskim predsedovanjem in tudi luksemburško predsedstvo bo o tem govorilo. Mi želimo v svetu sprejeti odločitev jeseni. Predstavnik komisije je že izpostavil tiste točke, kjer se komisija in večina eh, držav v svetu razhajajo, pravno gledano. Hvala. Um, Hvala lepa. Sedaj začenjamo razpravo. Prvi je gospod Depri. Merci, monsieur president. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad opravičil, da sem zamudil, imel sem druge opravke. Zamudil sem eh, večji del predstavitve, tako da bom morda uh, na kaj pozabil pozdravljeni pa tudi predstavnik eh, luksemburškega predsedstva. Govoril, govoril bom o postopku, ne toliko o vsebini. Moje prvo vprašanje je naslednje. Če želimo biti del dodatnega protokola, moramo podpisati eh, to horizontalno konvencijo. Zanima me, koliko ljudi oziroma koliko držav je to že podpisalo v. Eh, svetu Evrope. To je namreč eh, pomembno, ker eh, bomo potem imeli številke tistih, ki lahko sprejmejo tudi dodatni protokol. Sedaj pa postopek pri sprejemu dodatnega protokola. Glede na vašo analizo člena 3.2 pogodbe je Evropska unija tista, ki eh, naj bi podpisala ta dodatni protokol. Prav. Verjamem vam, ampak v členih eh, berem in tukaj sem naletel na težavo. Naslednje. Četrta točka, pa to velja tudi za druge točke, pravi takole. Vsaka stranka spreme določbe, ki so potrebne za to, da se uskladi z eh, lastnim internim pravom. Eh, no, Evropska unija nima pristojnosti na področju kazenske zakonodaje. Kako bomo podpisali ali pa ne in sodelovali s tistimi stranmi, ki niso podpisnice pri takšnih zadevah. Tukaj imamo vse člene, ki veljajo za, za vse kršitve in eh, sam težko razumem ta koncept. Morda bi lahko kaj več povedali o tem, ker sem uh, malce zmeden. Um, no... Hvala lepa če ni več drugih uh, govornikov, dajem besedo spet gospodu Luiksu. Najlepša hvala, gospod Depre. S tem bom lahko določene stvari razjasnil. Na, vrš, na vaše prvo vprašanje je moj odgovor naslednji. Vse države, razen Češke, so tako podpisale, kot tudi ratificirale to konvencijo. Torej so sprejele konvencijo kot je dejal predstavnik luksemburškega predsedstva, je to zahtevek eh, postopka v svetu Evrope. Ne moremo biti eh, članica protokola, če nismo članica eh, te više konvencije. Vprašanje pristojnosti. Člen 3.2 pogodbe o delovanju Evropske unije je to. To sem pozabil. Gre za člen, ki definira eh, pristojnosti, ki so ekskluzivne za Evropsko unijo. In eh, drugi člen pravi, da obstajajo ekskluzivne pristojnosti tudi v primeru mednarodne konvencije, mednarodnega sporazuma, ki lahko privede do spremembe uporabe obstoječih evropskih določb. Imamo uh, okvirni sklep iz leta 2002, ki je bil revidiran leta 2008. To smo že uporabili dvakrat, leta 2002 in leta 2008. Imeli smo režim tretjega stebra, to je, bil, to je bila eh, okvirna odločitev, ne pa uredba ali pa uh, direktiva. Po dramatičnih dogodkih v Parizu oziroma pred uh, tem težkim postopkom smo imeli uh, mandat za začetek razprave. Eh, imeli smo možnost, da lizboniziramo eh, ta okvirni sklep. To pomeni, da smo lahko odprli ne zgolj vsebino, zato da bi jo prilagodili na eh, ta pojav tujih borcev in da bi pri tem upoštevali tudi mnenje organov OZN, in eh, to ima določene pravne posledice. Glede vsebine je naš komentar naslednji. Dobili smo mandat eh, na vodila naših predsednikov vlad in držav, da revidiramo ta uh, okvirni sklep. Imamo torej pravni okvir, ki obstaja. Naš namen je bil, in to piše tudi v Evropski agendi za varnost, ki je bila sprejeta na najvišji ravni v uh, komisiji, uh, kolegi komisarju se je torej odločil, da bo za leto 2016 na dnevnem redu revizija tega okvirnega sklepa. Mi želimo torej uporabiti eh, člen 3.2 PDEU, eh, e imamo pristojnosti v okviru Evropske unije in zato lahko ugotovimo, da imajo odločitve Sveta Evrope učinek na našo zakonodajo. Vsaka stran, vsaka podpisnica mora izvajati ta protokol. Mi želimo predlagati evropsko izvajanje, usklajeno izvajanje s to direktivo. Za nekatere države članice to ne bo imelo smisla, ker že imajo potrebne instrumente. Za nekatere države torej ne bo spremembe. Za druge države pa spremembe bodo, ker bodo na ta način dobile uh, nove instrumente in uh, bodo lahko pokrile uh, ta kazniva dejanja, ki sem jih omenil. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Ana Gomes. Razen teh eh, razlik in vprašanj v zvezi s pristojnostmi, pravnimi pristojnostmi, me zanima, kaj bi, kaj bi bilo najhitrejše in najbolj usklajeno s filozofijo boja proti terorizmu. Obene bo tudi spoštovanjem človekovih pravic. Um, point, donc, fond, je... Glede vsebine takole države članice in komisija se strinjajo eh, s protokolom. To je treba narediti in zato je bilo to obravnavano na ravni ministrov. Obstaja dogovor eh, na tehnični ravni in politični ravni, sedaj pa je treba najprej podpisati uh, ta protokol, na to pa ga tudi ratificirati. Kot sem dejal vodoma, ponavadi predlagamo eh, oboje, ponavadi ločujemo eh, pravno te dokumente, ampak potem jih združimo pri samem postopku ratifikacije. V tem primeru pa smo se odločili, eh, da razdelimo ta svežen na dva sklepa in na to bomo imeli dve odločitvi. Če je to. Če bi bil to mm, eh, sporazum o mešani pristojnosti, potem bo eh, ratifikacija in sprejemanje trajalo dlje časa. Vsaka država bo to sprejemala eh, ločeno, vsaka bo sledila interni eh, proceduri in internemu postopku in eh, ti postopki so različni. Če pa želimo čim prej sprejeti ustrezne eh, instrumente, potem uporabimo koncept ekskluzivne pristojnosti in to je hitrejša, očekovita procedura. Pri tem moramo spoštovati tudi eh, besedo in duh eh, sod, sodišča. Gospode Pre, upam, da sem vas pravilno razumel. Ko v členu 4.5 beremo, da bo vsaka država sprejela eh, ukrepe, ki so nujni za zagotavljanje varnosti in tako naprej. To pomeni, da bo komisija predlagala eno ali pa dve direktivi, ki bosta od držav članic zahtevali, da v kazenski zakonik dolo, uh, eh, unesejo tudi te kršitve, uh, ki so omenjene. Ste to rekli? Da to sem delal. No, potem pa ne vem, eh, ne vem, kaj se dogaja. Do you want to reflect on that? No. No? Okay. Okay. Uh, thank you very much for the uh, question. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Okay. Um, Uh, Naslednja točka je predstavitev pravnega mnenja pravne službe Evropskega parlamenta. 15. septembra 2014 so se koordinatorji odločili, da bodo uporabili poenostavljen postopek v skladu z 50. členom uh, poslovnika za sprejem treh dosejev, govorimo o treh dosjejih, v vseh primerjih je poročevalec Klot Moraes. Potem nas je svet opozoril, da bo spremenil eh, predloge komisije in uložil eh, predloge spremembe. Komisija se strinjala za predloge spremembe sveta. V luči teh predlogov sprememb smo 27. aprila 2015 koordinatorji odločili, da bomo zaprosili pravno službo Evropskega parlamenta o teh treh eh, dosejih um, tudi o najpomembnejših predlogih spremen, ki jih je vložil svet. Eh, mnenje je bilo 23. junija poslano gospodu Morajsu in dobili so ga tudi vsi člani odbora Libe. Najprej bi želel dati besedo pravni službi Evropskega parlamenta za predstavitev mnenja, potem pa bomo nadaljevali z razpravo. Kusunam sveten, ja. Elnök úr. Szívesen. <laughs> so,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 gre za tri predloge, ki imajo več pravnih osnov in eh, želijo eh, nadomestiti nekatere zastarele akte na področju varnosti, svobode in pravice. Pravna služba je dobila dve vprašanje zvezi s temi dosijeji. Prvo vprašanje je bilo to, ali je izbira uredba kot tipa zakonodaje za namen teh treh dosijejev je v skladu z pogodbo na to vprašanje smo odgovorili pritrdilno za vse tri predloge dejansko je uredba tukaj primerna izbira zakonodajnega akta za vse tri predloge. Naj najprej povdarim, da pogodba predvideva poseben eh, akt, s katerim lahko razveljavimo ehm, eh, Pre, predhodno zakonodajo. Eh, če torej pravo ne predvideva določenega tipa pravnega akta, potem se lahko o tem predlagatelj odloči od primera do primera. In v tem primeru mm, pravni akt ni eh, specificiran, gre samo za pravno osnovo za ukrepe. V primeru teh predlogov, kom 2014 7.1.3 in 7.1.4, torej v primeru teh dveh predlogov, Eh, je zakonodajalec eh, tisti, ki lahko izbere mm, zakonodajni akt, ki se mu zdi najbolj primeren. Eh, komisija se je odločila, da bo sprejela sklep v zvezi z temi akti, ki razvajujejo predhodne. Svet predvideva, da se bo zakonodajni instrument spremenil in da bo to sedaj uredba. zato ni posebnih ovir. Preverili smo tudi precedenčno pravo sodišča, eh, ki kaže na to, da je izbira zakonodajnega akta eh, lahko v pristojnosti zakonodajalca. Naša analiza eh, kaže na to, da razveljavitev upravičuje takšno dejanje. Uh, tako da je v tem primeru odločitev za uredbo primerna tretji predlog komisije, kom 2014-715, je pa nekoliko drugačen. Eh, dva, eh, dve pravni osnovi 831 omogoča sprejem uredbe, 88 drugi odstavek pa omogoča eh, sprejem um, uredbe. E, tako svet, kako tudi komisija sta se, pre, sta se odločila za instrument uredbe za tretji predlog, to je v skladu z pravno osnovo. Poleg tega pa je uh, uredba v tem primeru celo zahtevana, kajti, zaradi, kajti to predvida č, drugi ostavek 88. člena. Uredba je zato primern inštrument za tretji predlog. Naj na kratko spregovorim o drugem odstavku 88. člena. To je pravna osnova za tretji predlog. V osnovi zahteva uredbo, eh, ko gre za definicijo eh, kazenskih eh, kršitev in pa sankcij. Ampak pravna služba je prišla do zaključka, da v tem primeru takšna interpretacija pogodbe ni edina možna izbira, ker cilj eh, predloga ni sprejem novih harmonizacijskih ukrepov, ampak eh, razveljavitev eh, zastarelega akta. Ni potrebno, da se za zakonodajni akt izbere uredbo. V drugem delu vaših vprašanj sprašujete, ali obstaja kakšna utemelitev za to, da bi sprejeli uredba na mesto sklepa. Eh, kot sem že povedal prej, je to vprašanje relevantno samo za prva dva predloga, kjer zakonodajalec ni zavezan k sprejemu specifičnega specifične oblike akta, no ampak ker je namen predloga pomemben, podoben, torej gre za razveljavitev zastarelega akta. Nismo našli kakšnega posebnega pravnega, pravne temeljitve za odločitev, bodi si za uredbo ali pa za sklep. In pa drugo vprašanje, gre za razveljavitev eh, okvirne odločitve sveta o evropskem nalogu za zbiranje dokazov. Svet eh, namerava dodati ta sklep k seznamu aktov, ki bodo razveljavljeni. Um, to je zapisano tudi v uvodnih izjavah. Naj spomnim na to, da je, ta, da je bil ta okvirni sklep že nadomeščen z direktivo o eh, evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah. Ta direktiva bo veljala v 26 državah članicah, kajti Danska in Irska pri sprejemu te direktive nista sodelovali predla, pravna služba je preučila določbe in pravno osnovo in ugotovili smo, da razveljavitev kvirnega sklepa o e, nalogu za prijetje ne sproža kakšnih posebnih e, pravnih pomislekov, ampak potrebo po razveljavitvi je treba pač oceniti na politični ravni. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Se želi oglasiti, kdo oglasiti k tej temi? Ne. No, potem bi pa povedal, da glede na razvoj eh, dogodkov pri teh dosejih, eh, gospod Morajs eh, predlaga, da eh, to eh, delamo po poenostavljenem postopku z amandmaji. Eh, gospod Morajs bo predlagal določene predloge sprememb, vključno z predlogi sveta, uh, amandmaji boste dobili po elektronski pošti do konca tedna. V skladu s pravilom 50 bo tudi rok za možne ugovore k tem predlogom sprememb. Če ne bo predlogov oziroma ne bo ugovorov predlogom sprememb, potem uh, bo poročilo uh, sprejeto, obravnavali ga bomo kot da je sprejeto na odboru Libe in bo poslano na plenarno zasedanje. Če pa bo prišlo do ugovora, potem bomo o predlogih sprememb glasovali na naslednjem sestanku odbora Libe. Rok je 21 dni od eh, prejema predlogov sprememb. Torej, če bodo amandmaji poslani 3. julija, potem eh, se rok izteče 24. julija. Uh, Pravna služba Evropskega parlamenta je podala svoje mnenje o vseh treh dosjejih. Zadnja točka pa je misija odbora Libe v Washingtonu od 16. do 19. marca leta 2015. Gospod Albrecht je vodil to misijo. Uh, imamo tudi poročilo o. Uh, tem obisku. Namen misije je bil, da dobimo posodobljene informacije o situaciji in napredku v Združenih državah eh, in sicer glede glavnih tem, zasebnosti in varstva podatkov, potem ko je Evropski parlament sprejel 12. marca leta 2014 resolucijo o eh, eh, nadzoru elektronskih podatkov, PNR, potem reformi nadzora podatkov v ZDA, potem krovni sporazum. In o drugih temah. Misija je bila zelo intenzivna, več sestankov je potekalo eh, s kongresniki, eh, s predstavniki ameriških oblasti in drugimi akteri. In eh, člani našega odbora so dobili koristne informacije v zvezi s temi temami. Eh, prizadevali pa so si naši kolegi tudi za okrepljeno sodelovanje z organi ZDA. Eh, treba vzpostaviti okvir za sodelovanje, zato da bomo lahko obravnavali teme, ki spadajo v pristojnost našega odbora. Varnost, eh, zasebnost, čezatlantski prenos podatkov in tako naprej. In zato, odbor Libe podaja svoje predloge. Želi kdo karkoli povedati v zvezi s tem? Marijo, izvolite. Kot se zdi, sem jaz edina članica, ki lahko potrdim, da vse, kar piše v poročilu, da je res, ta misija je res potekala in eh, ugotovitve bodo vplivali na nadaljne delo naših kolegov na različnih zakonodajnih svežnih, predvsem ko gre za varstvo podatkov. Eden od naših ciljev je bil tudi ta, da vzpostavimo zelo širok dialog z ameriško stranjo. Na ta način bomo bolje razumeli, katere so tiste prave razlike, katere razlike pa so bolj posledica zaradi prevodov pravnega jezika ali pa zaradi različnih kultur, v katerih živimo. Eh, mislim, da je bilo srečanje z tega vidika zelo koristno. V določenih primerjih smo razumeli, da eh, vrzel pravzaprav sploh ni tako široka, kot si to predstavljamo. Pri drugih temah pa smo videli, da obstajajo dejanski problemi, ki še niso bili rešeni pri takih eh, neposrednih stikih, neposrednem eh, dialogu ugotovimo, kako je to lahko koristno. No, ena od konkretnih nalog eh, pa je bil tudi zakon glede sodnih pritožb, glede izenačitve pravice evropskih državljanov z pravicami ameriških državljanov. Želeli smo povdariti potrebo po tem zakonu, zato da bomo lahko eh, še naprej eh, sprejemali zakonodajo na področju varstva podatkov in da bomo v končni fazi lahko dosegli dogovor. Hvala. Hvala. Prišli smo do konca našega sestanka. Naslednji sestanek bo potekal v Strasburu 6. julija ob 7. zvečer. Hvala.